I was here 10 minutes before. I know. Dear colleagues, um, we'll make a start now. I would like to apologize. Tako, kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Rad bi se upravičil, kot veste, nikoli nisem pozen. Gospod Engel, ponavljam, nikoli ne zamujam. No, ampak danes sem zamudil, se upravičujem, zato ker sem skušal razrešiti vprašanje glasovanj prihodnji teden. To je zelo zapleteno, kot mislim, da številni veste. Uh, in z veseljem vam sporočam, da se mi zdi, da smo uspeli rešiti zadevo za prihodnji teden. Skratka, še enkrat se upravičujem komisarju, ki pa je bil tu deset minut pred uro, koliko razumem. Še enkrat opravičilo gre vam vsem. Komisar mora oditi ob 15.30, tako da brez nadaljnega, kar predlagam, da brez kakršnih koli uvodnih besed začnemo. Bi pa edino rekel tole. Naj vas spomnim, da je 27. septembra komisija objavila sporočilo o izvajanju agende za področje priseljevanja. Komisarja torej še enkrat tu pozdravljam, da nam pove, kakšno je stanje, kar zadeva Schengen in komisar, beseda je vaša in še enkrat premete moje opravičilo za zamudo, potem po vaši V vodni izjavi pa sledi še razprava. Vemo, da morate ob 15.30 tudi ti izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, eh, predsednik, hvala Klol, spoštovane kolegice in kolegi, poslanke in, poslanki, poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu najprej. Hvala lepa za to priložnost, da vam predstavim naše zadnje sporočilo o, oziroma naši zadnji sporočili o Schengnu in priseljevanju, migracijah. Skoraj da eno uro časa imamo, ampak kljub eh, temu, da je časa dokaj malo in da je bila ta razprava najavljena na dokaj kratki rok, se mi zdi vseeno ključno, da izmenjamo mnenja. In eh, seveda sem pripravljen, če želite, da se ponovno zglasim pri vas, da se tudi nekoliko poglobljene pogovorimo o teh dveh izredno pomembnih vprašanjih. Torej, glede migracij. Drži je, če rečemo, da smo prehodili že dolgo pot, ampak kljub temu nas čaka še veliko dela. Uh, Migracije, priseljevanje je pojav, ki nas bo spremljal še dolga, dolga leta, tako da moramo biti na to zelo dobro pripravljeno. Škoda je, da smo potrebovali krizo, da smo lahko sprejeli in implementirali solidarnostne ukrepe, ki jih je vaš zbor vedno zagovarjal. Pomembno pa je to, da napredujemo skupaj, enotno in da imamo sedaj trajnostno upravljanje migracij ob kratnem izpolnjevanju naše strategije na tem področju. Kakršnakoli prihodnja kriza mora Evropo mm, doleteti bolj pripravljeno. Pomembni elementi še vedno manjkajo. Tu imam v mislih predlagano reformo eh, skupnega evropskega azilnega sistema, ki je bil in ostaja ena naših prioritet. Nadaljevati moramo z delom in še naprej moramo reševati življenja, zavarovati otroke na migracijskih potek, poteh vzpostaviti varne, zakonite poti za vstop v Evropo. Ščititi, varovati moramo naše skupne zunanje meje. Boriti se moramo proti kriminalnim združbam, proti tihotapcem in tudi učinkovito vrniti tiste, ki nimajo zakonite pravice prebivati na ozemlju EU. Prejšnji mesec smo sprejeli nov nabor ukrepov, da bomo na ta način lahko v polni meri izvajali migracijsko agendo in osredotočamo se na tri ključne področja. Reforma Evropskega skupnega azilnega sistema, krepitev zakonitih poti v Evropo potem učinkovitejša politika glede vračanja in še četrta točka, zunanja razsežnost, se pravi partnerski okvir za migracije. Glede reforme skupnega azilnega sistema. Čas je, da opustimo krizno upravljanje in odhok mehanizme. Nujno potrebujemo trajno rešitev za izzive na področju obladovanja migracij in upravljanja migracij prihodni eh, stabilni in predvidljivi okvir bo moral poiskati pravo ravnovesje med odgovornostjo in solidarnostjo, učinkovitostjo in poštenostjo. Vem, da bo ta odbor prihodni teden glasoval o poročilu gospe Vikström. Kot sem večkrat podaril, resnično računam na močan mandat parlamenta, da na ta način pošljemo enako močan signal svetu rad bi izrazil zahvalo poročevalki in poročevalcem v senci vseh političnih skupin za njihovo trdo delo, za njihovo podporo in za njihovo angažiranost pri tem pomembnem dosjeju. Če bo toliko pripadnikov različnih političnih skupin iz različnih evropskih držav eh, z različnimi izkušnjami najde skupni jezik glede spremembe Dublina, bi bil moral biti tega sposoben tudi svet. Komisija in eh, jaz sam osebno smo pripravljeni odigrati svojo vlogo, pripravljeni smo tudi na ustrežno fleksibilnost pod pogojem, da bodo načele solidarnosti in fleksibilnosti spoštovana in da nobena država članica ne bo prepuščena sama sebi. Napredek se mora nadaljevati tudi na področju drugih reform azilnega sistema in države članice morajo še naprej izkazovati solidarnost z Italijo in Grčijo. Glede premestitev. Naša prioriteta je, da okrepimo možnosti za zakonite poti v Evropo in eh, preselitve premestitve morajo biti prva izbira in z krepitvijo različnih zakonitih poti v Evropo, osebe, ki potrebujejo zaščito, ne bodo več potrebovali kriminalcev, ne bodo potrebovali tihotapcev za to, da pridejo v Evropsko unijo in da tu zaprosijo za zaščito. Zato smo tudi podali predlog za poseben okvir za preseljevanje znotraj unije julija lani. Jutri vem, da boste glasovali o tem predlogu v odboru Libe in pripravljen sem podpreti dogovor med zakonodajalci, da bi čim prej prišlo do sprejetja. Na podlagi zavez, ki so jih države članice podale julija, je komisija objavila poziv državam članicam za premestitev vsaj 50 tisoč ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito do konca oktobra 2019. Ta poziv podpiramo tudi s tem, da dajemo na voljo pol milijarde evrov. Na države članice računamo, da bodo podale jasne ambiciozne zaveze in imam že kar nekaj spodbudnih novic, da bodo to države članice lahko potrdile po svetu PNZ ta petek. Države članice pozivamo naj poiščijo načine za krepitev schem zasebnih sponzorstv kjer bo zagotovljena podpora osebam, ki potrebujejo eh, pomoč in zaščito strani zasebnih državljanov in zasebnih organizacij. EASO smo povabili k koordinaciji pilotnega projekta eh, zasebnih sponzorstv z zainteresiranimi državami, članicami. Glede zakonitih migracij. Vemo, da smo starajoča se celina z eh, pomankanjem veščin v nekaterih ključnih sektorjih našega gospodarstva in zato moramo odpreti zakonite poti za druge vrste migrantov, ki jih evropsko gospodarstvo potrebuje, poleg naših obstoječih prizadevanj za to, da najdemo polno zapostajeno za našo vlastno delovno silo. Ekonomske migracije ne smejo biti nezakonite. Komisija je zato v letu 2018 pripravljena koordinirati konkretne eh, pilotne projekte za ekonomsko migracijo s izbranimi tretjimi državami in tudi zagotoviti ustrezno finančno podporo s tistimi državami članicami, ki se želijo v to vključiti, odvisno pač od eh, njihovih potreb na trgu dela. Usporedno s tem moramo napredovati tudi pri pogajanjih o modri kartici, o evropski modri kartici, da bomo postali bolj vabljiv cilj za visoko kvalificirane imigrante. Tu se zanašamo na izkušnje poročevalca, predsednika Kloda Morajša in odlične ekipe poročevalcev v Senci z močnim mandatom za vodenje teh pogajanj in to uspešno. Ne moremo ostati pri obstoječem statusu quo potrebujemo učinkovitejšo politiko glede vračanja. Verodostojna migracijska politika pomeni dejansko tudi to, da tiste ljudi, ki nimajo pravice prebivati na našem ozemlju, vrnemo v njihovo matično državo. To zahteva bolj trajnostna prizadevanja tako na strani EU kot na strani držav članic. Trenutna situacija, kjer več kot polovica odločb o vračanju ostaje neizpolnjenih, spodkopava naš azilni sistem in našo migracijsko politiko. V tem kontekstu eh, Evropska agencija za meje in Evropska obaljna straža m, mm, mora igrati vlogo koordinacije pri naših prizadevanjih za vračanje. Z združnimi silami bo Unija vršila večji vpliv in pritisk na države izven EU, glede njihovega sodelovanja pri vračanju. Komisija je tudi pripravljena preučiti, ali so morda potrebni dodatni ukrepi in koraki za to, da naredimo premik v smeri resničnega enotnega evropskega sistema vračanja. Vračanje je eden od pomembnih elementov za preprečevanje nezakonitih migracij na bolj učinkovit način, vendar to ne bo dovolj brez eh, preostalih aktivnosti pri krepitvi sposobnosti držav eh, članic za preiskovanje primerov tih otapljanja in v tem primeru je nujno pravočasno in proaktivno izmenjevanje informacij. Zato bomo prihodni teden oziroma prihodne leto predlagali tudi jasen mandat za naše kadre, ki so napoteni v tujini in delujejo kot častniki za zvezi. Prav tako je potrebno maksimirati potencial evropskih častnikov za zvezi za področje priseljevanja, ki so že na terenu v 12 eh, prioritetnih državah. Ampak eh, boj proti kriminaliteti ni dovolj brez uspešnega reševanja faktorjev privlačnosti. In zato moramo na ravni EU razviti boljšo stopno razumevanja vseh ostalih dejavnikov. Zato se bo komisija posvetovala z drugimi državami članicami in z drugimi akteri, da bi na ta način bolje razumeli te dejavnike in da bomo lahko bolje Eh, tudi preprečevali spodbude. To zahteva sodelovanje z nacionalnimi organi in drugimi lokalnimi organi, eh, naprimer socialne službe, davčni organi in druge službe, ki sodelujejo z državljani tretjih držav. Prav tako je ključnega pomena, da Evropska unija izkazuje solidarnost z Afriko in da se lotimo temeljnih vzrokov migracij. 2,85 milijard evrov smo dosedaj že namenili v okviru Evropskega skrbničkega sklada za Afriko za zagotavljanje stabilnosti in za odpravljanje temeljnih vzrokov nezakonite migracije in za pomoč razseljenim osebam v 26 eh, državah Sahela, eh, jezera Čad in eh, Zahodne Afrike. Prav tako je pomembno, da Evropska unija prispeva k tem zavezam. Pričakujemo, da bomo na ta način sprožili več kot 44 milijard evrov investicij v partnerskih državah in v naši soseščini in to leta 2020. Močnejše sodelovanje strani tretjih držav glede vseh vidikov migracij je nujno, vključno s prejemanjem vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v Uniji. Praktična ureditev eh, vračanja in eh, ponovnega sprejema je nekaj, kar smo že razrešili z nekaterimi državami izvora, z drugimi pogajanja še tečejo. Sedaj nekaj besed o Schengenu. Ne bom ponavljal, kako zelo pomemben je Schengen za našo evropsko integracijo. To je stališče, ki je eh, skupno nam vsem. Predlagamo, da nadalje prilagodimo Schengen izzivom, s katerimi se sroča Evropa in da Schengen še nadalje okrepimo. Zato predlagamo ciljno spremembo kodeksa za meje glede notranjih meja v primeru, da se države članice soočijo z eh, resnim, resno grožnjo javnemu redu oziroma eh, notranji varnosti. Zato predlagamo po eni strani, da spremenimo časovne omejitve, ki jih določajo trenutna pravila in eh, obenem predpišemo tudi strožje postopke nadzora. S temi novimi elementi želimo poskrbeti za to, da bodo notranje mene kontrole resnično ukrep v sili in da bodo sosednje države članice tudi v polni meri vključene, da se na ta način, kolikor se le da omeji vpliv na svobodo gibanja v trenutkih, ko so takšne kontrole nujne. Obenem sprejemamo tudi priporočilo o boljšem izvajanju obstoječih pravil glede začasnih internih menjih kontrol. V čakanju na izid eh, razprave o predlaganih amandmajih trenutna pravila šengenskega zakonika velja izvajati čim bolj pravilno. Na ta način izkazujemo našo skupno odgovornost in solidarnost med državami članicami. S tem bi zaključil in z veseljem odgovoril na vaše morebitna vprašanja oziroma komentarje na podlagi te prve izmenjave mnen na to temo. Hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolegi. Kar nekaj govornikov se je javilo k besedi, le do 15.30 imamo časa. E, kar nekaj ključnih vprašanj e, je vključno z Dublinom in drugimi dosjeji, o katerih sedaj govorimo, tako da vem, da je ta tematika zelo raznolika, ampak če se lahko držite le nekaj minut, eh, podate samo nekaj ključnih komentarjev, bi bil zelo hvaležen, da bomo dobili tudi komentarje oziroma odgovore komisarja. Gospa Mecola, hvala lepa, Klod, hvala gospod komisar za vašo predstavitev glede sporočila komisije o izvajanju Evropske agende za področje preseljevanja. Eh, in hvala tudi, da ste tu pred tem odborom tako odkriti, tako odprti za razpravo. Pravilno delovanje šengenskega območja seveda pomeni, da moramo še naprej krepiti upravljanje naših znanih meja in tudi izboljšati naše rezultate glede vračanja in ponovnega sprejema. Preprosto ne moremo imeti enega brez drugega. To ponavljam vedno znova, ampak zdi se, kot da moramo to vse čas podariti. Kaj ti konec koncev noben državljan ne bo zaupal v Schengen, če ne bo imel zagotovil, da imamo vse potrebne ukrepe za to, da varujemo naše zunanje meje in da vse države članice izpolnjujejo svoje obveznosti. Kar zadeva vračanje, to ste omenili, ampak tu moramo dosegati boljše rezultate. Ne moremo Eh, zahtevati boljšega upravljanja strani držav članic, če so stopne vračanja nizke. Stopnja dejanskih vračanj se je v letih 2014-2015 eh, znižala za 26 odstotkov in če iz tega izključimo vračanje na Zahodni Balkan, bi bilo eh, to bliže 27 odstotkom. In to so številke, ki meni in številnim v komisiji in tudi v tem zboru niso sprejemljive. In zato je moje vprašanje, kaj bodo naslednji koraki komisije, glede tega, kar ste ravno kar dejali da bo politika vračanja lahko bolj učinkovita. Drugo, kljub našim prizadevanjem za eh, boj in preprečevanje eh, kaznjivih dejanj in eh, predvsem delovanja tih otapcev v tranzitnih državah, v državah izvora, ki končujejo svojo pot potem v EU, je dejstvo, da je tih otapljanje migrantov še vedno zelo dobičkonosna dejavnost. Zato moramo odrezati eh, ta dostop do najbolj ranljivih eh, Eh, posameznikov, kajti 90 odstotkov prihodov v Evropsko unijo omogočajo tihotapci. Kako gledate na to vprašanje, kar zadeva eh, nadaljni razvoj migracije? Prihodni trendi in tveganja so že orisani tudi v poročilu Interpola in Europola in kaj bo storila komisija v odziv na to. In na zadnje še glede Libije. Evropski, Evropska mejna straža eh, sodeluje z libijskimi oblastmi. Danes zjutraj smo to slišali tudi strani gospoda Leđerja. Kako je z našim zaupanjem v delo, ki ga upravljajo libijske meni policisti in kako bi lahko intenzivirali to sodelovanje, če smem tako reči, v bližnji prihodnosti in kaj, če sploh eh, se počne z našimi libijskimi partnerji, da bi na ta način izboljšali tudi pogoje, v kateri živijo migranti v Libiji. Hvala. Gospod Kirkos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, najprej dobrodošlica komisarju. Sam bi se rad eh, javno zahvalil gospodu Morajsu za konferenco v Grči, ki jo je organiziral skupaj s gospodom McAvenom. Tam smo uh, Eh, se naučili veliko novega in zanimivega. No, pravite, da UNHCR izraža skrb glede prihajajoče zime. Videli smo uh, slike umrlih v morji in mislim, da mora komisija storiti vse, kar v njeni moči, da zagotovi pomoč, da vrši pritisk, da ne bomo več priča takšnim slikam, kot smo jim bili priča lansko leto. Mislim, da je to uh, vsekakor očrnilo ugled evropske civilizacije. To je tudi potem vprašanje statusa. Sircev, ki prihajajo v Grčijo in ki so prišli v Grčijo pred eh, marcem, ko je bila podpisana izjava EU-Turčija. Eh, druga kategorija pa so tisti, ki so prispeli po marcu. Torej, v kakšni kategoriji so ti ljudje? Hvala lepa, gospod Koeljo. Hvala, predsednik. Bom govoril portugalsko. Muito obrigado, senhor comissário. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala lepa tudi za vašo prisotnost danes tu in za vaše komentarje. Hvala tudi, da ste z nami delili svoje misli glede Schengna. Mislim, da se moramo vrniti k Schengnu, vrniti k Schengnu, kot sem večkrat dejal. Predlogi komisije gredo v pravo smer in eh, rad bi tudi izrazil čestitke vam za to, da ste sestavili to agendo za priseljevanje. To predstavlja pomembno prizadevanje na ravni EU, kar zadeva upravljanje z migranskimi in begunskimi tokovi. Ampak to vse seveda deluje na podlagi neke predpostavke. Predpostavke, ki se je danes že izkazala za ne samo umevno. Namreč, ali smo sposobni izkazati dovolj solidarnosti komisija se je pravilno odzvala na pozive iz našega zbora. To je nekaj, kar moramo še naprej povdarjati. Ampak kot je komisar dejal, veliko dela nas vendarle še čaka. Veliko strukturnih predlogov smo že slišali in ti so dobri, ampak zdi se, kot da se stvari vendarle pomikajo prepočasi. Nova Evropska azilna agencija še vedno čaka na politično odobritev. In zelo pogosto se potem odzivamo z nekimi ad hoc eh, rešitvami. To sicer mm, reši najbolj eh, pereče teme, ampak eh, problemov pa ne. Mm, primer tega je ta zadnji poskus za 50 tisoč ljudi. Države članice morajo podpirati to agendo za priseljevanje, če želimo doseči rezultate. Če bomo sledili temu predlogu za premestitev, če bo svet dovolj hiter pri potrditvi takšne agencije, če bomo lahko reformirali Dublin na ustrezen način, potem mislim, da gremo v pravo smer. Ampak kljub temu, za številne v tem parlamentu, vključno z menoj, ne bo enostavno zagotoviti podpore držav članic, vsaj ne dokler je svet so zakonodajalec. Hvala, Eli Šlajn. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar, za vašo razpoložljivost in tudi za okvir, ki ste ga danes predstavili. Močno si prizadevamo za reformo Dublina. Kot veste, se naša skupina že kar nekaj časa ukvarja s tem, da bi zagotovili spoštovanje tega, kar zahtevajo pogodbe, solidarnost in eh, pravično porazdelitev odgovornosti na evropski ravni. To je ta parlament konec koncev tudi že zahteval v poročilih eh, gospe Mecole in gospe Kenge aprila letos preveč časa smo že izgubili in eh, prepričana sem, da ta parlament lahko poda ambiciozni načrt glede Dublina in to bo seveda pomemben signal za svet in to bo eh, tudi pomembno sporočilo komisiji, naj odločno ustraja s svetom glede prvotnega predloga in eh, ki je vseboval hm, številne odločne elemente. Tu je hm, brez dvoma tudi pomen stalnega sistema za delitev odgovornosti. Tudi sodba Evropskega sodišča je dala prav predlogu komisije glede programa premestitev in tu vidimo res eh, sramotno sprenevedanje držav članic, kar zadeva napredek. In res je neverjetno, da je v štirih mesecih Kanada leta 2016 uspela neposredno na svojem ozemlju sprejeti 40 eh, tisoč eh, ljudi. Vse evropske države članice, ki naj bi 160 tisoč ljudi premestili v dveh letih, eh, od leta 2015 niso uspele premestiti, preseliti niti 28 tisoč ljudi. Tako da enkrat, ko bomo potrdili naše, upam, da močno odločno stališče, bo jasno, da je edina prava ovira v svetu in v nacionalnih egoizmih, ki prevladujejo v svetu. Zato še enkrat pozivam komisijo, naj ponovno odkrije ta prvi, prvotni duh evropske m, mm, strategije za priseljevanje in da naj ne prihaja do eksternalizacije naših meja. Razmere v Libiji so zelo zaskrbljujoče, skrbijo ne le nas v tem parlamentu, ampak tudi skrbi komisarjev za en za človekove pravice. Eh, nedavne novice, da je, Evropski, da je svet Evrope eh, zahteval pojasnilo od italijanske vlade glede dogovorov z Libijo. Eh, tu so preiskovalni novinari našli določene dogovore z milicami, ki naj bi preprečevale priseljevanje. Skratka, gre za nekakšen čuden preobrat logike, kar zadeva Libijo. Kajti najprej treba zagotoviti boljše pogoje za begunce, tako v taboriščih, eh, v katerih vidimo res nečloveške razmere. Eh, najprej je treba zagotoviti, da osebe, ki jih vračamo v Libijo, eh, tam lahko so v dostojnih pogojih in šele potem morda začnemo sklepati dogovore, ki naj bi mm, omogočali libijski obalni straži, da ljudi vrača nazaj na obale. To mislim, da je res prevržena logika. Hvala lepa, kolegi, dve minuti največ vsak, lepo prosim, kajti le do 15.30 imamo časa. Gospa Hjusmenova, prosim. E, gospodin predsedatelj. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Zahvaljujem se vam za vaš vodi nagovor. Dejali ste, da potrebujemo bolj trajnostne ukrepe za zagotavljanje stabilnejših politik vračanja. Ampak po podatkih, ki jih dobivamo iz Evropske komisije, je odstotek vračanja še vedno zelo nizek, 36 odstotkov za leto 2014-2015. Eh, Skoraj 1,5 milijona ljudi še vedno čaka na vračanje oziroma na vrnitev ampak tega se še ni zgodilo. Eh, prav tako čakamo na Evropsko agencijo za nadzor nad mejami. Eh, poleg tega imamo določene smernice za vračanje, to so smernice za nacionalne pristojne organe in zato se seveda sprašujemo, kako lahko izboljšamo sodelovanje in kako uh, skleniti nova partnerstva, kakšna naj bodo ta nova partnerstva. Govorimo o partnerstvih z državam izvora. Gospod Juncker je v svojem nagovoru o stanju Unije dejal, da moramo okrepiti svoje prizadevanje na tem področju. No, mene zanima, kako vi vidite napredek na področju vračanja nezakonito prebivajočih migrantov. Kaj so tiste največje težave, s katerimi se soočamo? Nekatere ukrepe ste že izpostavili, ukrepe, ki jih nameravate izvajati, ampak sprašujem se, ali menite, da bo to zadostno. Frank Engle, prosim. Thanks, Claude. Um... Hvala, Claude. Začel bom s Schengenom. Povedati moram, da sem zelo škepti, skeptičen do tega, kar zaenkrat predlaga komisija. Zakaj? Preprosto zato, ker. Ne vidim nekega zanimanja ali interesa med državami članicami, da bi prekinile izvajati ta neumen mejni nadzor. Vsi se zavedamo, da na teh mejnih kontrolah ne bodo ujeli migrantov niti teroristov. Ampak države članice pač preprosto želijo o nečem poročati voljivcem, ki so skeptični do nadzora na zunanjih mejah. Lepo prosim, bodite zelo strogi, če bomo res prišli na ta nov sistem, kar zadeva pogoje, ki so povezani s tem. Razen, če je grožnja preverljiva, se morajo države članice odpovedati tem ukrepom. Tudi kar zadeva kontinuirane, kontinuirane izredne razmere, to je bolj simbolne narave. Kar zadeva podporo Afriki, pravkar, oziroma pred kratkim sem se srečal z predsednikom Afriške unije. Rekel je naslednje. Lepo bi bilo, če bi Evropa nam povedala, katera od teh 1500 schem, ki so na voljo Afriki, je namenjena čemu in kako bomo dobili denar za cilje, ki jim sledimo. Mi pripravljamo zdaj nove sklade, nove finančne vire. To ni skrbniški sklad in to niso tisti drugi skladi. Težko je to razumeti nam, kaj šele afričanom. Nekaj želim povedati. Kitajci so leta 2016 v Afriko vložili 40 milijard evrov. Če vzamemo naše najboljše učene, da bomo dobili rezultate v teh trih ali štirih letih, to ne bo dovolj in to ne bo dovolj, da bi se borili proti razlogom, ki so vzrok za migracije. Zdaj pa pravne poti v Evropo, bolj kot bomo o tem govorili, bolj bo Mačarska govorila, da je to Sorošev načrt. Gre za državo, ki je v središču Evrope, uporablja zelo nagnusne slogane, ampak to je prav. Imeti moramo zakonite poti v Evropo, če tega ne bomo storili, potem bo pritisk na tiste, ki omogočajo nezakonite poti v Evropo, pač ostal neprekinjen morali biti preko 50 tisoč, 50 tisoč, to je številka, o kateri se govori, dokler ne bodo to seveda milijoni, o katerih govori Orban na mačarskem v okviru Soroševega načrta. Bomo videli, kaj bo z modrim kartonom, pravi predsednik Barbara Spinelli. Hvala, gospod Avramopoulos, za vašo predstavitev. Jaz bi rada spregovorila o pismu, ki ga je komisar uh, pisal, mm, oziroma komisar eh, Sveta Evrope pisal ministru za notranje zadeve Italije. Dejstvo je, da so vsi ukrepi bili potrjeni strani Unije in eh, Juncker je tudi uh, še posebej izpostavil in pohvalil italijansko vlado. V tem pismu je govora tudi o sodbi Siamo iz leta 2012 glede italijanskih praks vračena v Libijo in izpostavlja, in obsoja tri, eh, štiri ključne zadeve. Razmere v Libiji niso manj nevarne kot je 2012. Eh, osebe, ki se tja vračajo, so lahko predmet mučenja in eh, nedostojanstvenega obravnavanja, kar tudi krši tretjo, tretji člen konvencije o človekovih pravicah. Potem prav tako dejstvo, da prihaja do eh, prestrezen v eh, libijskih eh, ozemeljskih vodah ne odvezuje Italijo od mednarodno pravnih obveznosti. Kot tretje, prestrežene osebe se ne vračajo zaradi tega, ker bi predstavljale e, veliko nevarno za Libijo. Potem e, vloga nevladnih organizacij v pismu je zapisano, da se operacije iskanja in reševanja, vključno z operacijami nevladnih organizacij izvajajo v največji eh, možni meri varnosti. Temu ni tako, kaj ti nevladne organizacije so praktično omaknile iz osrednjega sredozemlja. To so vse vprašanja, ki jih zastavlja Italija, ampak na nekaj čin tudi Evropske unije. Hvala. Kienge, Cecil Kienge. Grazie. Hvala, Klod. Tudi jaz se zahvaljujem komisarju za to sporočilo, pa tudi za delo, ki ga upravljate vsak dan skupaj z nami. Naj začem, začnem z naslednjim. Vemo, da je ta parlament aprila 2016 izglasoval holističen pristop v poročilu Kienge Mecola. Ta holistični pristop kot rešitev, kot strategija z jasnimi izhodišči ki jo je seveda težko uveljaviti, ampak pravzaprav zaradi egoizma v držav članic je težko izvajati to strategijo in določene pomembne elemente, ki so nujni za dobro upravljanje migracijskih pojavov. Najprej zakonite poteče. Ne bo zakonitih poti, eh, tu smo predvsem delali na modri kartici, eh, je nujno, da storimo več, kar se tega tiče. Kajti osebe se bodo potem vedno obračale na napačne ljudi. Dublin. Za reformo Dublina je nujno, da države nekoliko opustijo svoje egoizme, ki jih vodijo v zapiranje meja in pomembno je, da eh, prenehajo z prepuščenjem odgovornosti državam prvega vstopa. Menim, da je pomembno, da delamo na teh spremembah, da se pojavi neka možnost za zakonite poti in na tem je treba delati z svetom. Zelo cenim tudi sporočilo, ki govori o krepitvi zaščite ljudi v Libiji, ker te vemo, da Libija ni varna država in zato moramo kolikor se le da ljudi odpeljati iz Libije in potrebujemo jasne dogovore, še posebej z državami, iz katerih te ljudi, ti ljudje prihajajo. Treba se lotiti tistih temeljnih razlogov migracij. Tudi za to, da glas tega parlamenta ponesemo v svet. Mi smo spisali poročilo, ki smo ga izglasovali pred nekaj dnevi, glede mobilnosti in migracij in eh, to bo glas parlamenta na vrhu v Abidžanu. Gre za pomen skupne strategije skupaj z afriškimi državami, kjer mora biti prioriteta dana mladim, torej ključna beseda razvoj. Zaključujem z Dublinsko reformo. Vi ste povedali nekaj zelo pomembnega. Dublinska reforma je tisti manjkajoči element za skupen azilni sistem. Storimo torej vse, da bo ta parlament in da bo Evropa resnično uspela doseči tudi ta cilj. Bodil Valero. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je bolj pomembno, da govorimo o tem, kako bi poskrbeli, da bodo države članice izpolnile zahteve v okviru Ženevske konvencije. Države govorijo o tem, kako bodo zaprle meje in begunce vrnile nazaj, ampak 60 milijonov ljudi je beguncev, v Libanonu je 1,3 milijona ljudi, to je 25 odstotkov prebivalcev. Turčija ima več kot 3 milijone beguncev in tako naprej ampak v Evropski uniji leta 2016 smo zaščito omogočili 700 tisoč ljudem. To je po statističnih podatkih komisije. Reči moram, da je to v redu. 445 tisoč jih je bilo v Nemčiji. To je več kot polovica vseh beguncev. Ampak, če si pogledamo številke po prebivalcih je Švedska tista, ki sprejme nekaj več kot 700 beguncev na tisoč ljudi, Poljska pa 10. Mislim, da je prav, da si komisija prizadeva na tem področju in prav zanima me, kako bo komisar Aromopolus poskrbel, da bodo vsi sodelovali. Prav je, da komisija govori o pravnih poteh v Evropo, ne samo za visoko izobražene in usposobljene. Direktivo o modrem kartonu že imamo. Potrebujemo pravne poti za tiste, ki niso visoko izobraženi. Veliko beguncev prihaja preko morja, nekateri so tudi ekonomski migranti in ti bodo prihajali še naprej. Ne glede na to, ali jih poskušamo čim prej spet vreči ven ali ne. Mislim, da potrebujemo poti za to, da bodo ljudje lahko prišli v Evropo po zakoniti poti tudi. Hvala. Gospa Vozenberg, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, najlepša hvala še enkrat za vašo podrobno predstavitev dela komisije in za predstavitev vašega dela. Grčija. Zavedamo se, da se je program premestitev končal septembra. Program ni bil zadovoljujoč, to drži, ampak verjetno ste slišali, da se takovi spet krepijo, ne glede na to, da imamo sporozum EU-Turčija in da smo se izognili najhujšemu. Ampak beguncev in migrantov v je v Grčiji vedno več. Zanima me, kaj počne Grčija skupaj seveda s komisijo. Kakšni so načrti glede premestitve, potem ko se je 26. septembra prejšnji načrt končal. Grški minister za migracije je včeraj dejal, da bomo dobili pet novih centrov tam bomo identificirali te ljudi in ljudje bodo tam lahko tudi ostali. Komisar, izvolite. Hvala lepa. Najprej se vam želim zahvaliti za vaša vprašanja. Nekatera vprašanja se prekrivajo, nekatera pa se tudi na skrižno prekrivajo. Poskušal bom podati svoje odgovore na ta vprašanja. Glede vprašanja Roberta Mecola, strinjam se, da mora biti strategija celovita. To govorim že od začetka. Dodam lahko le, da bomo redno poročali o napredku. Kakor veste, skrbimo za to, da Evropska mejna in obaljna straža podpira države članice na terenu in to na operativni ravni. Pa ne le to. Države članice tudi pozivamo, da bolje izkoristijo zmogljivosti tega organa. Gospod Kirko smo je zastavil vprašanje v grščini, zato bom v grščini tudi odgovoril. Najprej želim povedati, da se strinjam z vašim komentarjem. Podobe, ki smo jim bili priča lani, so podobe, ki jih ne smemo več videti. Imel sem formalne stike z predstavniki vlade v Atenah in z pristojnimi ministri in zagotovili so mi, da so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi. To pomeni, da bodo razmere na otokih v redu, tudi če se bo vreme poslabšalo. Povedal pa sem, da bo Evropska unija še naprej zagotavljala pomoč in podporo. Res upam, da ne bomo več priča tem podobam. Zastavili ste še nekaj vprašanj. Vprašanje je bilo v zvezi z odločitvami o premestitvah to so prosilci za azil, ki izpolnjujejo meril 75 odstotkov. Stališče držav članic je jasno. Države članice ne bodo premestile tistih, ki pridejo na grške otoke, potem ko je bil podpisan sporazum EU-Turčija. -Turč Migranti, ki so prišli v Grčijo po 20. marcu 2016, spadajo pod okrilje izjave EU Turčija. V Grčiji je bila sprejeta odločitev, da lahko Grčija zavrne dve prošnji Siricev in ta dva je mogoče vrniti v Turčijo, zato ker je Turčija varna tretja država. Grčija mora pospešiti izvajanje te izjave, vendar pa mora seveda vsak primer pregledati ločeno in poskrbiti je treba, da se spoštujejo vsa varovala. hitro izvajanje sporazuma EU-Turčija bo prispevalo k temu, da se bodo številke zmanjšale. To velja tudi za tiste, ki nezakonito pridajo na grške otoke. Naša prednostna naloga je seveda ta, da zagotovimo pravne poti in upamo, da se bodo države članice zaved, zavezale premestitvi in obvezam na tem področju. Sirici, ki so v Turčiji, pa tudi v Jordani in v Libanonu, bodo lahko poskusili v Evropsko unijo priti po pravni poti, ne da bi zato plačali nezakonitim organizacijam in tihotapcem. To pomeni tudi, da ne bodo več tvegali svoje življenje za vstop v Evropsko unijo in to je še bolj pomembno. Nadaljevanje v angleščini. Vsi elementi skupnega evropskega azilnega sistema morajo biti zaključeni in mislim, da moramo okrepiti svoje prizadevanje in svoje delo v zvezi s tem. Vaša prednostna naloga je, da bi zaključili reformo skupnega azilnega sistema v zvezi s tem podpiramo estonsko predsedstvo, zato da bi čim prej našli kompromis, ki bo sprejemljiv za države članice, zato da poskrbimo, da v nobeni prihodni krizi nobena država članica več ne bo ostala izolirana. Številni elementi v našem svežnju so medsebojno povezani, kar pomeni, da so povezani tudi z Dublinom. Vem, da bo odbor glasoval o poročilu naslednji teden. Kakor sem povedal, bo močan signal iz parlamenta tudi svetu poslal signal vaše složnosti. Gospa Šlanj, strinjamo se. Strinjamo se in obozarjam vas da sklep sveta o premestitvi velja do 26. septembra 2017. Obveza za premestitev se mora nadaljevati do tistih, ki pridejo v Italijo in Grčijo pred tem datumom. Vse države članice pozivam k temu, da še naprej zagotavljajo učinkovito izvajanje tudi po 26. septembru. Italije in Grčije ne smemo opustiti na cedilu, ne smeta se sami soočati s tem izzivom. Ampak poglejmo si še pozitivno plat te medalje. Premestitev postaja zgodba o uspehu. 90 odstotkov zahtev za premestitev se je spremenilo tudi v dejanske premestitve. To so zahteve tudi, ki ste jih uložili, Grčija in Italija. Sodelujejo države članice, mednarodni partnerji in agencije EU. In premestili smo več kot 30 tisoč ljudi, to je več kot 2800 na mesec. S pomočjo izvajanja te scheme smo okrepili zaupanje med državami članicami in oblikovali smo prave evropska moštva, prav evropske ekipe, ki pomagajo urejati to krizo. Veliko vas je zastavilo vprašanje v zvezi z Libijo. Naš tekoči projekt je podpirati IOM, to je mednarodna organizacija za migracije, podpiramo tudi OZN. Zato je treba poskrbeti, da bosta UNHCR in IOM čim prej začela z delom na terenu. Zadeva ni preprosta. Varnostni pomisleki in varnostne skrbi so zelo visoke. Libijske oblasti so zdaj bolj naklonjene teh, temu sodelovanju in tema dvema organizacijama. Osebe morajo imeti varen dostop in neodviran dostop do centrov za pridržanje in pristanišč. Migranti morajo biti deležni obravnave v skladu s priporočili. Tudi kar zadeva finance. Italija bo začela izvajati projekt v višini 46 milijonov evrov in to je močna komponenta, ki bo pomagala podpirati oblasti v Libiji, zato da bi postopoma spet lahko začeli izvajati nadzor na južni meji države z italijanskimi oblastmi. Govorimo o tem, da bi izvedli misijo za ugotavljanje dejstev na terenu. Ta misija se bo izvedla takoj, ko bodo varnostni pogoji to omogočali. To pomeni, da bomo pomagali pripraviti to komponento projekta, Po drugi strani pa ocenjujemo tudi to, kako bi lahko preprečili nezakonita prečkanja južnje libijske meje, tudi tako, da bi ukrepili intervencije strani EU. Evropska unija se zaveda, da so razmere zahtevne in težke, zato IOM omogočimo podporo pri tem, da prostovoljno vrne oziroma da se vrne migranti nazaj v svoje države in to na prostovoljne ravne. Evropska unija bo podprla tudi evakuacijo v izrednih razmerah in sicer iz Libije v Niger. To so tisti ljudje, ki pač potrebujejo mednarodno zaščito. Roberta, odgovoril sem na tvoje vprašanje na začetku. Zdaj vem, da si poslušali tudi, ko te ni bilo tukaj. Predstavili ste. Mnenje, ki ga imajo ljudje o nadzoru na notranjih mejah. To je pač dojemanje v javnosti, tako je druge pa skrbijo varnostni izzivi in pomisleki, zato moramo upoštevati tudi njih. Poskusili smo najti pravo ravnotežje med obema. In to ni bilo preprosto. To veste tudi sami. Naš predlog je naslednji. Poskrbeti želimo, da nadzor na notranjih mejah ostane ukrep, ki je zadnja možnost sosednje države članice pa so popolnoma vključene v ta proces, zato da bi čim bolj zmanjšali zmanjšanje svoboda gibanja, če tak nadzor postane potreben. Omenili ste tudi Afriko. Ustrojem pri preselitvah in zakonitih in pravnih migracijah. Potrebujemo celovit pristop za to, da preprečimo nezakonite in nenadzorovane migracijske tokove. Evropska unija sodeluje s tretjimi državami in pravne poti v Evropo morajo postati bolj viden del sodelovanja Evropske unije s tretjimi državami, kar zadeva upravljanje z migracijskimi tokovi. Zato smo pripravili zamisel in sicer Sodelovali bomo z državami članicami, spoštovali njihove nacionalne pristojnosti, pa tudi potrebe njihovih trgov in gospodarstv. Pripravili pa bomo pilotne projekte z zakonitimi migracijami, z izbranimi tretjimi državami, to pa bodo podpirale tudi finance z evropske ravni. Afriške oblasti si že nekaj časa za to prizadevajo, to ste prav gotovo tudi slišali zdaj razmišljamo o tem z državami članicami. Preselitev. Na začetku sem že povedal, da je to zelo pomembna tema. Geografske prednostne naloge, kar zadeva spremljanje akcijskega načrta za to, da bi zmanjšali pritisk na Italijo, so naslednje. Izbira držav vključuje tudi načrt UNHCR za začasni mehanizem, zato da bi na hitro evakuirali najbolj ranljive skupine ljudi iz Libije. Preselitve v države kot sta Niger in Čad so zelo pomembne, dobro sodelujemo z Nigrom, ampak s Čadom imamo še nekaj težav. Svojim partnerjem smo morali pokazati, da smo pripravljeni skupaj ukrepati na področju upravljanja z migracijskimi tokovi. Zdaj pa bom spet nadaljeval v grščini, zato ker mi je gospod Vozenberg zastavila vprašanje. Še enkrat bom ponovil, da je naša prednostna naloga premestiti vse tiste, ki so do tega upravičeni v okviru dveh odločitev, ki sem jih omenil. Ampak niti Grčija, niti Italija ne bosta puščeni na cedilu. Še v začetka poskušamo pomagati tema dvema državama, kajti ti dve državi sta pod največjim pritiskom in s tem bomo še nadaljevali. Evropska komisija bo še naprej podpirala obe državi operativno in gospodarsko pomagali bomo tudi pri izvajanju scheme za premestitev. Objavljali pa bomo tudi redna poročila o napredku. Povem vam lahko, da sem dobil veliko pozitivnih sporočil iz številnih držav članic. Gospa Kienge, vprašanje o francoščini. Gre za razmere na področju migrantov. Will, uh, parce qu'en Libye. In to pomeni, kjerkoli so, eh, ne samo v Libiji. V Libiji naše prioritete sicer izvajamo, pomembno je, da naši partneri lahko svoje kadre namestijo na terenu. Poleg tega imamo tam eh, ekonomske migrante in eh, te je pomembno vrniti v njihovo matično državo. Tu nas čaka kar nekaj dela, to moram priznati. Upam, upam, da bomo kmalo imeli še eno priložnost, da se ponovno snidemo. Mislim, da sem s tem odgovoril na vsa vprašanja, da vem, ali se strinjate z mano, klod ali ne. Sem pa vam seveda na voljo, da se vrnem kadarkoli menite, da bi bilo koristno še poglobiti naše sodelovanje za boljše razumevanje razmer. Bye. Na koncu želim povedati še, da je nekaj zelo pomembno in to mislim z vsem uh, srcem. Hvala za vašo podporo, hvala podpori uh, Evropskega parlamenta. Če bi Evropski svet z nami sodeloval tako kot Evropski parlament, bi bila prihodnost v Evropski uniji svetlejša. Hvala. Hvala, gospod komisar. Ne vem, ali mi to pomaga pri delu ali ne, ko nas tako lepo pohvalite. Dobro, čaka nas še en komisar. Naslednji komisar že čaka pri vratih. Hvala za vaš, za vaš čas in hvala, da ste redno pri nas me poprosim, da upoštevate, da vaše delo upoštevamo tudi v drugih forumih, na konferenci predsednikov odborov in tako naprej. Hvala, da se nam bo pridružil še en komisar. Thank you. Colleagues, the next item we can take it. Kolegice in kolegi, komisar je tukaj. Prosim, da ostanete na svojih mestih, zato da bomo lahko kar začeli. Good. Good. Good. Good. Good.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 dear colleagues, um, we can start point 10. Kolegice in kolegi, začeli bomo z deseto točko. Se opravičujem za prekinitev. Pripravljeni? Čaka nas predstavitev Evropskega komisarja za varnostno unijo Juliana Kinga. Kratek uvod, zato da boste vedeli. 13. septembra je komisija objavila nekaj dokumentov v zvezi z svežnjem za kibernetsko varnost, v zvezi z odpornostjo, odvračanjem in obrambo. Gre za ukrepitev kibernetske varnosti za EU. Nas seveda zanima, kaj bo to pomenilo za notranjo varnost, preprečevanje kibernetskega kriminala, varstvo podatkov in zaščita temeljnih pravic na spletu. Zelo smo veseli, da je z nami komisar King. Pravkar je bil v odboru za preprečevanje terorizma in lepo je, da si je vzel nekaj časa, da se oglasi tudi pri nas, da nam pove več o tem. Zadnje dokumente že imate na voljo, vključno z dokumentom o odpornosti, odvračanju in obrambi, pa tudi nekaj drugih dokumentov je na voljo, o katerih bo komisar govoril. Julian, pozdravljen, dobrodošli in izvolite. Hvala lepa, hvala za povabilo. Hvala tistim, ki ste tukaj dvojna doza komisarjev, Avromopolus in King. Jah, vi ste pa res zelo delovni, to je kar treba izpostaviti. Vesel sem, da imam priložnost govoriti pred vami in z vami o kibernetski varnosti. Kar nekaj predstavitev kroži na okroku v zvezi s tem, kar nekaj odborov ima pomembno vlogo pri tem kolektivnem delu. Ampak res sem se želel oglasiti pri vas v odboru Libe in o tem govoriti z vami, kajte mislim, da je tudi vaše delo zelo pomembno. Seveda to velja tudi za nekatere druge instance v parlamentu. Mislim, da ne gre samo za tisti del, ki je najbolj neposredno namenjen preprečevanju kibernetske kriminalitete. Gre za varnostna vprašanja, ki so ključnega pomena za delo, ki ga opravlja odbor Libe. Hvala za vaš čas in hvala za to, da ste tako angažirani na tem področju. Svet je vedno bolj povezan in to sabo prinaša velike prednosti. Ampak to je treba upoštevati tudi v luči nekaterih izzivov te vedno večje povezanosti. Če tega ne bomo upoštevali, če ne bomo nekaj storili za to, da bi se borili proti tem izzivom, če ne bomo povečali varnosti v kabinetskem prostoru, potem bomo spodkopali verodostojnost medsebojne povezanosti in ogrozili bomo tudi prihodnost državljanov. Mislim, da je to delo torej zelo pomembno samo po sebi in tudi zaradi širših implikacij. Z drugimi komisarji si prizadevamo za to, da bi govorili o določenih vprašanjih z državami članicami in s parlamentom, zato da bi opredelili neko pot naprej. Ne začenjamo zničile. Strategijo kibernetske varnosti smo imeli že leta 2013, imeli smo tudi direktivo o varnosti informacijsko-tehnoloških sistemov, ta direktiva velja. Kritične storitve, torej tiste, ki so ključnega pomena za našo družbo, morajo biti ustrezno zaščitene. Vendar Narava vprašanja v zvezi s kibernetsko varnostjo je takšna, da se neprestano spreminja. Zato smo menili, da je čas, da si nekatere od teh vprašanj pogledamo na novo in o njih spregovorimo z vami. Internet stvari pomeni, da bo na internet povezanih na no, 10 milijonov novih naprav. To prinaša prednosti, vendar. Nekateri bi lahko to izkoristili in nam poskusili škoditi. Kibernetske grožnje postajajo bolj strateške narave. Gre za to, da lahko nekateri ogrozijo našo kritično infrastrukturo ali pa poskušajo spodkopati naše demokratične strukture. Vse skupaj pa postaja tudi bolj endemično iz sveta informacijske tehnologije, se to zdaj preliva v svet posla in druge ekonomske sektorje. V dokumente, ki jih imate pred seboj, smo vam opredelili, kako velik je ta izziv od leta 2016 se je število programske opreme za izsiljevanje povečalo na 4000 na dan, to je za več kot 300 odstotkov. Virus WannaCry je vplival na več kot 150 držav pred nekaj časa. Torej, predstavljate si, kako velik je naš izziv. Zato smo prejšnji mesec predlagali nekaj ukrepov, da bi ukrepili naš odziv na osnovi treh stebrov, odpornost, odvračanje in obramba. Na vseh teh področjih je potreba po sodelovanju na ravni Evropske unije zelo velika, seveda pa moramo sodelovati tudi na širši mednarodni ravni. To je tema, ki je parlamentu zelo všeč. V Strasburu zadnjič smo o tem govorili na osnovi poročila o kibernetski kriminaliteti. Vem, da se zavedate, da je zelo pomembno doseči napredek v zvezi s temi vprašanji. Prvi od teh stebrov je stebr, ki se imenuje odpornost. Mislim, da moramo postati bolj odporni, bolj odporni na napade, prav tako pa se moramo biti sposobni hitreje odzivati, ko do napadov pride. Kot del svežnja komisija predlaga, da bi oblikovali močnejšo agencijo za kibernetsko varnost. Eni so poznate, agencija bi delala na tej osnovi, vendar bi imela nove pristojnosti, nove vire in nova sredstva, zato da bi se lahko odzvali na koordinirane napade, ko do njih pride. Izhodišče je seveda direktiva NIS, vendar to bomo morali še preučiti. Prav tako mislim, da bi morali razširiti to zaščito onkraj teh kritičnih sektorjev, ki jih imamo zaenkrat opredeljene v zakonodaji. Mislim, da bi morali vključiti tudi druge, naprimer javno upravo. WannaCry je recimo napadel bolnišnice. Poskrbeti moramo tudi, da bodo skupine za odzivanje na kibernetske napade imele dovolj virov in da bodo ustrezno opremljene. Strategija za kibernetsko varnost mora imeti vlogo pri tem, da izvajamo okvir za certificiranje na ravni EU. To pomeni, da mora biti varnost ugrajena torej varnost privzeto. Deset milijard in na desetine milijard novih izdelkov bo povezanih s spletom in privzeto morajo biti varni, preden pridajo na trg in tudi po tem. Grožnje se spreminjajo in okvir mora spodbujati nove sisteme certificiranja na ravni EU in tudi nove postopke. Seveda na osnovi tega, kar že imamo, nekaj dobrih schem obstaja, ampak mislim, da bi morali oblikovati celovit niz vse evropskih pravil, zahtev in standardov. Zato, da bodo kupci, naši državljani, vedeli, katerim napravam, ki so povezane s spletom, lahko zaupajo tisti, ki izdelujejo te proizvode, pa lahko varnost izkoristijo kot merilo kakovosti. S tem lahko izpostavijo kakovost svojih izdelkov. Pravila in zakoni so seveda pomembni, ampak pomembna je tudi kultura. Zakaj? V 95 odstotkih uspešnih napadov je na delu človeška napaka. To pomeni, da se kibernetska varnost začne doma s kibernetsko higieno. Varna gesla, neodpiranje pripong in tako naprej. To ni nič novega, ampak vseeno moramo kot posamezniki to vzeti zelo resno. Pomagati moramo ljudem, da bodo prevzeli odgovornost. Seveda to velja tudi za podjetja in organizacije v javnem sektorju. Mislim, da morajo vsi izvesti ustrezne programe na področju kibernetske varnosti, seveda spremembo vrste grožen, morajo prilagoditi tudi svoje strategije. In odpornost pomeni tudi, da moramo imeti ljudi s pravimi spretnostmi, ki bodo vodili inovacije na tem področju. Mislim, da imamo zaenkrat precejšnjo vrzel na tem področju. 350 tisoč ljudi nam bo manjkalo do leta 2022. Kibernetsko varnost moramo res vključiti v usposabljanje in izobraževanje. Danes je pač tako, da številni evropski proizvajalci kritično tehnologijo kupujejo zunaj Evropske unije. Želimo si okrepiti industrijske zmogljivosti Evrope na tem področju. Kakor veste, smo že sprejeli prve korake z javno-zasebnim partnerstvom na področju kibernetske varnosti. Upamo, da bomo mobilizirali 1,8 milijarde evrov od danes do 2020. No, v ZDA bodo samo letos v zvezi s tem porabili 17 milijard dolarjev. Naši napori še zaenkrat torej ne ustrezajo grožnji. Zato želimo iti še naprej. Predlagamo kompetenčno mrežo na ravni EU. Poleg tega pa predlagamo tudi Evropski center za raziskave in kompetence, ki bo neke vrste vozlišče za vse te raziskave. S tem bomo podpirali tudi podjetja v EU. Drugo leto bomo pripravili predlog v zvezi s tem na osnovi pilotne faze, ki jo bomo začeli izvajati k malu. Krepite odpornosti pomeni tudi, da se bomo pripravljeni odzvati, ko pride do napadov, kakor so pokazali zadnji napadi imamo nekaj arhitekture, ampak storiti moramo še več. Zato smo pripravili načrt. Načrt odzivanja v primeru kriz. To moramo zdaj preizkusiti in potrditi z državami članicami in drugimi deležniki. Obramba je seveda pomemben del odgovora, ampak samo del odgovora. Potrebujemo tudi odvračanje za napadalce. To so lahko kriminalci ali sovražni nedržavni ali državni akterji. V predlogu komisije, kakor je navedeno, se posvečamo temu, da bi povečali možnosti, da krivce ujamemo, tako da naložimo zelo stroge kazni. Prava strategija odoračanja vključuje odkrivanje, sledljivost, preiskave in pregon. Offsiders. Zasebni sektor je zelo dejaven v kibernetskem prostoru, zato moramo seveda okrepiti sodelovanje z njimi. Zmogljivosti organov pregona morajo slediti razvoju tehnologije. Tako da predlagamo okrepitev sodelovanja in deljenja strokovnega znanja, kar se tiče eh, forenzičnih preiskav in da bi tudi torej nekako eh, se borili iz središča proti kibernetskim napadom. Še prav posebno pomembno na tem področju je, da ukrepamo tudi proti nekaterim oviram, kar se tiče dostopa do dokaznega gradiva in da bomo uspešno uporabljali to v preiskavah. Digitalne storitve, poda, eh, pretok podatkov je po definiciji čez mejeni delo toživcev in preiskovalcev je še vedno prevečkrat ujeto v nacionalne meje. Nekaj moramo narediti glede tega. Skupaj s komisarko Jourovo bova predlagala niz predlogov naslednje leto, da bi olajšala dostop do e-dokazov, tudi kar se tiče boja proti e-kibernetskemu kriminalu in napadom. Izboljšali smo našo zmogljivost za pregon in sankcioniranje določenih oblik kibernetskega kriminala, naprimer spolna zloraba otrok po internetu. Tukaj se moramo kaj naučiti in se podati v nove vode. Boriti se moramo proti prevaram pri plačilih, to je vedno bolj tudi kibernetski zločin predlagamo, da bi razširili prevare, da bi zajemale vse plačilne transakcije tudi v virtualnih valutah. Prav tako predlagamo skupna pravila, kar se tiče kazni in pojasnilo glede državne jurisdikcije, da bi lahko čezmejne zločine laže preganjali. Prav tako pa moramo ukrepiti politični odziv na napade, tudi z obramnimi zmogljivostmi držav članic jasni obrambni element je pri tem. In zato želimo sodelovati z državami članicami, da bi izboljšali možnost obrambe, da bi imeli obrambni sklad za krepitev kibernetskih zmogljivosti obrambe. Prav tako pa moramo krepiti mednarodne programe, uporabo mednarodnega prava in uporabo zakonov v kibernetskem prostoru. Kibernetska diplomacija in orodja, ki so povezane s tem, to smo sprejeli na svetu, to predvideva tudi možne proti ukrepe proti tistim, ki nas napadajo. Vključuje to tudi sankcije. Pa kot takoli moramo sodelovati s ključnimi mednarodnimi partnerji. To je nekaj, pri čemer moramo sodelovati v združenih narodih, skušati moramo doseči kar najširšo podporo, tudi kar se tiče odpornost v sosedstvu in v starih tretjih državah, da bo raven kibernetske varnosti večja. Prav tako pa moramo ukrepati, da poglobimo sodelovanje z NATO. To je področje, kjer smo lani v Varšavi podali niz ambicij, ki jih moramo sedaj tudi uresničiti. Mislim, da smo naredili, da smo že dobro napredovali. Sedaj imamo tudi skupne vaje EU in NATO, to bi rad izpostavil, to bi rad podprl, z vašo pomočjo bi rad šel odle, da bi še bolj obogatili naše vzajemne pristope k odpornosti in obrambi pred kibernetskimi grožnjami. 28. septembra je komisija sprejela tudi sporočilo o boju proti nezakonitim sebinam na spletu. Naj se navežem na to, ker je to povezano s tem nizom vprašanj. To sporočilo ima načela in smernice za spletne platforme za zelo dejavno odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih vsebin, ki ščuvajo nasilju Prav tako imamo kar nekaj varovalk, da zagotovimo zaščito različnih temeljnih pravic. Prav tako bi rad, kot smo se že pogovarjali, izpostavil, da ne gre za to, kaj je zakonito ali kaj ni. To je zapisano druge, v ločeni zakonodaji. Vendar pa imamo tudi na znanih platformah dovolj materijala, ki častijo terorizem ali ki imajo napotke za to, kako kaj izvesti, ker je to nezakonito, morajo podjetja ukrepati in prevzeti odgovornost. To najnovejše sporočilo je prvi korak. Kaj bomo storili potem? To je odvisno od tega, kako bodo podjetja in internetne platforme se odvali. Pozorno bomo spremljali napredek do konca leta. Dejali smo, da bomo na začetku naslednjega leta ocenili, ali je bilo doseženega dovolj napredka pri teh težavah ali pa moramo še ukrepati. Prav tako si prihranimo pravico, da bi sprejeli še dodatno zakonodajo kot dopolnilo trenutni. Spoštovane poslanke in poslanci, prvi elementi ambicioznega kibernetskega svežnja so pred vami skupaj z ekipo iz kolegija komisarjev, ki delajo na tej temi, smo vam na razpolago, vašem odboru in drugim pristojnim odborom, da to razvijamo kakorkoli želite. Kot sem že dejal, bodo prihodni predlogi, še prav posebno, kar se tiče e-dokaznega gradiva, sledili na začetku naslednjega leta. Če vse skupaj vzamemo skupaj, prispevajo k celovitemu strateškemu cilju in sicer okrepiti našo odpornost. Kar se tiče kibernetske varnosti in soočanje z novimi izzivi na tem področju. Hvala lepa. Uh, um, Hvala lepa, Julian. Sedaj pa poslanke in poslanci. Najprej gospa Mecola. Uh, Hvala lepa, se prečujem. Potem bom morala predhodno oditi. Moram biti še v nekem drugem odboru ne morem pa biti na dveh mestih krati. Hvala lepa, da ste spet tukaj z nami, hvala za vaše delo in osebne pobude, da izboljšate varnostni okvir EU na splošno in kibernetsko varnost bolj specifično. Kibernetski zločini več čas preminjajo, kibernetski zločinci več čas preminjajo način delovanja in to je eden glavnih izzivov, kar se tiče varnosti v 21. stoletju. To nam vedno znova poveste in to zadeva vse nediskriminatorno, to vpliva na naš način življenja, prav tako pa to tudi preskuša našo kritično infrastrukturo. Zato torej zmogljivost 5 in G se bo nevarno spovečevala, zato moramo zagotoviti, da bodo naši sistemi in organi pregona zmožni se odzvati, biti korak pred tistimi, ki želijo motiti, izsilevati ali napadati. V imenu ELS pozdravljamo kibernetski svežen, ne bom šla v podrobnosti, vendar pa še prav posebej sem želela spostaviti podporo Enisi, da bi dobila stalni mandat za pomoč državam članicam pri učinkoviti prevenciji in odzivu na kibernetske napade. Zagotoviti moramo, da bodo te naloge združljive z drugimi agencijami in da bodo te agencije imele dovolj virov za to, da bodo lahko nadgradile zmogljivosti in se spopadle z vedno več dela, ki ga bodo imeli in nadaljevali dragoceno delo v boju proti kibernetskemu kriminalu. Prav tako pozdravljamo direktivo o boju proti prevaram. Tukaj gre za informacijske sisteme, vse plačene transakcije, prav tako transakcije z virtualnimi valutami. Kriptovalute hitro rastejo, postajajo vedno bolj pomembne in to je velik korak v smeri, v katero želimo iti. Poleg tega je odzivni okvir za kibernetske krize v EU nekaj, kar ne bo pomagalo enotno se odzivati v večjih krizah. Pa tako je pomembno spregovoriti o veliko vprašanjih, kar se tiče odkrivanja, pregona in možne kazni kibernetskih zločincev. Pozivam države članice, da okrepijo sodelovanje in usklajevanje proti takim zločinom, zato da bi bolje zaščitili naše državljane, še prav posebno otroke poslovne informacijske sisteme, poslovno mreže in infrastrukturo. In to končno mora nujno vključevati tudi uspešno odstranitev nezakonitih vsebin ponudnikov storitev, če to od njih zahtevamo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Do 16.30 imamo, torej vsak dve minuti. Hvala lepa. Sipol. Hvala lepa. Hvala lepa komisarju Kingu za ta eh, drugi današnji sestanek v parlamentu, ko se pogovarjamo o tako pomembni temi. Lahko izpostavim veliko točk, ki jih je bilo že omenjenih. Naj pa se držim dveh zelo majhnih primerov, o katerih počasih ne razmišljamo. Veliko naših državljanov se stalno ne zaveda, kaj se dogaja v digitalnem svetu. Naložijo si aplikacije, všeč so jim, ne vedo pa, kaj se dogaja. Nekateri niti ne vedo, da jim sledijo, nekaterim ni mar, kdo jim sledi, zakaj. In tudi ne razmišljajo o tem, da morda dobijo tudi virus s tem, ko so naložili si tako aplikacijo. Dobro, to je morda zasebna težava, ampak potem nekoč pa pomislijo, nekaj moram storiti. Nekaj informacij bom prenesel. Zasebne naprave to dajo. Uh, na USB ključ in potem to nesejo na delo, tu pa bo zaščiteno, občutljiva infrastruktura bo zaščitena, tako se mislijo, ampak seveda se potem virus še širi še tja. Nam je mar, časih mislim, da ne. In naj dodam še tole. Če želimo govoriti o kibernetski varnosti, moramo ozaveščati tudi v naših državah članicah. In to že leta poskušamo, pa ravno uspešni nismo. Vprašanje medijske kompetence je nekaj, na kar se moramo resnično osredotočiti. Naj dodam še en manjši primer. Ko govorimo o varnosti podatkov, imamo tehnologijo Refit. In nekoč sem bila presenečena, ko sem bila v trgovini, nisem imela dovolj denarja, gotovine sabo, zato sem vzela svojo kartico, bančno kartico, običajno to dam na pravo, potem nekoč, potem pa sem opozorila, da to ni nujno vložiti v napravo, samo približati je potrebno in je že opravljeno. Da, to je enostavno. Istočasno pa imajo zločinci seveda priložnost, da preberajo moje podatke v vrsti za mano. Se kdo tega zaveda? Tole imam manjšo napravico za blokiranje svoje napravi kar se tiče varstva RFID podatkov. Ampak glede veliko izzivov, s katerimi se soočamo, se moramo soočiti tudi z manjšimi, zato da na to ne bomo pozabili. Iz preteklosti smo se naučili, da ko govorimo o organiziranem kriminalu, ne gre samo za prepodajo drog, trgovino z ljudmi. Včasih je to, kar smo imeli za manjše zločine, samo v manjših mestih postalo sedaj del tudi organiziranja kriminala. Ne pozabimo na te manjše stvari. Da, to imam tudi sam. Da, tudi sam sem zelo previden in priporočam to zaščito. Komisar tega nima, priporočam, da je to potrebno imeti komisarja za zaščito, zaščita RFID. Torej, da ostajamo s kriminalcev. Nikoli ne veste. Hvala lepa. Sedaj pa gospa iz Argentini, prosim. Much, Hvala lepa, predsednik. Že drugič si izmenjujeva mnenja z gospodom Kingom danes. Nekaj vprašanj, nekaj zadev, če mi dovolite. Veseli me, da govorimo o virtualnih valutah. Že drugič se pogajam o direktivi o boju proti pranju denarja in imamo težave glede preproste opredelitve, kaj je virtualna valuta, zato da se to ne bi uporabljalo v namen pranja denarja. Če se tega lotevamo v tej direktivi, mislim, da bi bilo to odlično. Drugič, Zero Days, mislim, da prihaja predlog 2018 o vlogi enkripcije pri kriminalnih preiskavah. Včasih postanemo, vedno postanemo malo živčni, ko ta tema pride pred nas. Seveda si želimo, da preiskovalci upravijo svoje delo, da pa vemo, da se bojimo, eh, da ne bomo izkoriščali Zero Days zelo dolgo. Veliko držav članic pravi, da lahko uporabljajo to. Tudi kupijo lahko to, če prihaja iz pravega, dobrega vira. Seveda, če ohranijo vrata odprta, dokler ne upravijo preiskave. In to je torej za državo kot je nizozemsko zelo pomembno. Kam vse to vodi? Potem nadalje snemanje, odstranjevanje nezakonite vsebine, kriminalne, teroristične vsebine. Spleta ni pravo predelitve, gre tega od države do države, je odvisno, kaj odstranjuje in kaj ne. Poleg tega pa se ta odgovornost prelaga na ponudnike internetnih storitev. In mislim, da je to naloga za državo, za naše organe. Ne bi smelo to biti naloženo na državo naše komercialne partnerje. Bi lahko morda uskladili tako opredelitve, kot tudi način lotevanja, soočanja se s to zadevo, da tega ne bi pustili in naprtili komercialnim partnerjem. Hvala. And, uh, Dupre, Hvala lepa, gospod Dupre. Žerar? Uh, uh, uh Hvala lepa prosim za potrpljenje komisarja in kolegic in kolegov, ker nič ne vemo o kibernetski varnosti. In na začetku tudi nisem bil tukaj, prišel sem na sredi vaše predstavitve. Nisem paranoičen kot naš predsednik, vendar pa ravno nisem dober, kar se tiče varnostnih vprašanj. Vprašanje za vas, gospod komisar. Preprost um kot sem sam, misli, da je kibernetski prostor internet brezmejen. Torej, ko pride do kibernetskega napada, to ni posebno odgovornost določene države članice. Ciljajo na različne strani, na različna področja, hkrati naj se gre za zasebni ali javni sektor. In torej, razložite mi, prosim, v predlogu komisije, ali nudite možnost tudi za vzpostavitev določene kibernetske obrambe. Država, kot je Francija, je pravkar vzpostavila enoto, ki bo odgovorna za kibernetsko varnost, za obrambo na tem področju. Na evropski ravni ali razmišljamo o čem takem? ali je to dolgoročna možnost, da bi torej imeli avtonomno kapaciteto za spopad s tem. Ali ste, da potrebujemo 350 tisoč ljudi v naslednjih letih, da se s tem ukvarjamo. To je ogromno. Če bi seveda potem to imeli na enem sedežu v Evropi, vse te ljudi, jim dali tudi vse najboljše vire na razpolago, pa nam to ne bi dovolilo, da bi potem prihranili pri nacionalnih strukturah. Enisa, dejali ste, da upravlja dobro delo. Vse, kar vem, je, da organizira tekmovanje vsako leto. Kibernetsko tekmovanje, ko potem strokovnjaki tekmujejo glede kibernetskih vprašanj, tako so mi dali. Mm, mislim, da počnejo tudi še katere druge stvari. Dobro, ne gre samo za boj proti terorizmu, gre tudi še za druga področja, tako imenovani kibernetski plenilci, ki prežijo na otroke. Ljudje, ki skrivajo svojo identiteto in uporabljajo različne strategije, da zmamijo otroke v past. Mislim, da moramo govoriti tudi o tem. In kar nekaj se že počne na tem področju v moji državi, pa tudi v Kanadi. To bi si bilo potrebno gledati. Gospod Boni, prosim. Much, think... Hvala lepa. Hvala lepa, komisar, za vašo predstavitev. Hvala celotni komisiji za celoten svežen o kibernetski varnosti. Vemo, da je grožen glede kibernetske varnosti vedno več. Na začetku 2016 je bilo več kot 4000 sirijskih napadov, globalno gledano. In to je približno 300 odstotkov več od leta 2013. 80 odstotkov evropskih podjetij je bilo že prizadetih lani. To je resnična težava torej. Nekaj vprašanj povezanih z vašo predstavitvijo in svežnjem o kibernetski varnosti najprej koordinacija in so oddolevanje. Jasno je, da moramo enisi nameniti nov mandat, zato da bomo okrepili sodelovanje med državami članicami. Po drugi strani pa mislim, da moramo okrepiti tudi sodelovanje med evropskimi institucijami. Europol, Enisa, EAS in tako naprej. Veliko podatkov imamo veliko informacij in mislim, da je jasno, da jih je potrebno analizirati na ustrezen in hiter način. Prav tako ste omenili drugo točko. Sodelovanje z NATO-om se je začelo. To mislim, da je pomembno vprašanje. Da bomo razumeli, da ne govorimo samo o civilnih kibernetskih težavah in grožnjah. To je povezano tudi s hibridno vojno, in z obrambo. Upam, da je to začetek, da bomo ustvarili stalno sodelovanje, usposabljanje in vaje. To je zelo pomembno, zato moramo spregovoriti tudi o tem. Popolnoma se strinjam z Birgit. Eno ključnih vprašanj je promocija, ozaveščanje glede teh težav. Nekatera vprašanja se pojavljajo ki jih je potrebno se lotiti tudi strani nas, kot posameznikov, bolj na ustrezen način. Potem pa certifikacija in označevanje. Po eni strani je jasno v dokumentih komisije, da moramo iti po tej poti, po drugi strani pa se moramo izogniti razmeram, ko bi imeli en pristop za vse. Kaj ti je? pogovoriti se moramo z veliko sektori industrije. Mislim, da potrebujemo določeno označevanje. Že prej pa bi morali delo ustrezno opraviti, vključevati vse partnerje in na koncu bi potem morali imeti jasne rešitve. Še nekaj, kar se tiče smernic o nezakonitih dejavnostih, popolnoma se strinjam, da prvič moramo pomislite o tem, kako bodo te smernice delovale. Potem v naslednjem letu, kot ste omenili, pa moramo najti rešitev, razmisliti tudi o zakonodaji. Kakšno pa je vaše mnenje? Mislim, da je v veliko državah največja težava ta, da je veliko razlik med njimi. Upam, da bodo te smernice ustrezno izvedene, nekaterih bodo, v drugih pa to morda ne bo prednostna naloga. Kako torej to okrepiti? izvajanje in vključevanje vseh partnerov. Hvala lepa. Hvala, Mihal. Sedaj pa Mariju Lauristin, prosim. Much, and, and... Hvala lepa, komisar, da ste prišli. Hvala lepa, da ste nas obvestili o tem zelo pomembnem razvoju dogodkov. veliko zelo dobro upravljenega dela v tem, ne neposredno povezano s kibernetsko varnostjo, tehnološkimi obramnimi vprašanji, ampak tudi ima to veliko pravka z izobraževanjem ljudi. Centri kompetence. Raziskovalni del je zelo pomemben del tega programa. Povzavi s tem, pa tudi povzavi s tem, kar je ravno kar dejal gospod Boni, pa sem resnično pogrešana in to ustvarja nekaj zmede. Jasno opredelitev, kaj je kibernetski kriminal, kaj je kibernetska varnost in kaj je to, kar omenjate, ko govorite, govorite mimo grede, digitalni kriminal ali digitalna varnost. To ni čisto enako. Zasebnost, kaj vidimo, ko delamo na tem, veliko je vprašanj, ki so vedno z digitalno varnostjo oseb. Prav tako obstajajo težave, ki jih ne moramo razrešiti s tako zakonodajo. Veliko težav je, ki potrebujo novo zakonodajo, kazensko. Veliko zadev je, ki se pojavljajo in ki bi lahko vodile do tega, da bi imeli to resne posledice na ljudi, zdravje, varnost, varnost njihovih domov in tako dalje. Kakšno je vaše sodelovanje s komisarko Jourovo na tem področju? Mislim, da potrebujemo pri kazenskem zakoniku veliko bolj obsežne in jasne dele, nova poglavja, kar se tiče zločinov v digitalnem obdobju, ne samo kibernetska varnost v tem širšem, temveč v tem ožem, temveč v širšem pomenu besede. Prosim vas in komisarko Jorovo, da bi morda se osredotočili na otroke. To je že bilo omenjeno. Zakonodajo zasebnosti želeli smo zapisati posebno zaščito za otroke. Imamo pa pravne težave. Nismo našli pravega načina, kako to vključiti. Naprimer, kar se tiče igr, igranja igr. To tudi lahko ustvarja težave za otroke. Imamo igre, ki spodbujajo k samomorom to bi moralo tudi biti preganjano. Se je pa to zelo specifično področje. Torej, resnično prosimo, da se lotite tudi tega več zaščite za otroke v tem digitalnem okolju. Ne samo pri uporabi tehnologij, temveč tudi pri teh vsakodnevnih dejavnostih. To je zelo, zelo pomembno. ta zelo dober dokument, ki ste ga predstavili, to je povezano z zasebnostjo in varnostjo. Kaj je tisto, na kar pomislimo, ko govorimo o zasebnosti, nekakšen pritisk, nekakšen izziv? Morda se ustvarja tudi umeten konflikt med zasebnostjo in varnostjo. Kaj ti zasebnost in varnost sta zelo povezani za naše državljane. Zelo bi bila vesela, če bi pri teh vprašanjih kibernetske varnosti imeli bolj pozitivno povezavo in razmislek o področjih, ki zadevajo oboje, tako zasebnost kot varnost. Varnost posameznikov je povezana tudi zaščito zasebnosti. To ni konflikt, pogosto pa nam pravijo, da se je potrebno odločiti med tem ali onim. Mislim pa, da to ni res. Zelo zanimivo, želel bi si, da bi imeli več časa za razpravo o tem. Mislim, da je moj seznam pravilen. Samo še Barbara Spinelli kot zadnja, prosim. Pa še Ana Gomes. Eh. Hvala. Sir Julian King, imam nekaj vprašanj glede vprašanj, ki me zanimajo, predvsem kot poročevalko za področje svobode tiska. Zato me zanimajo ti ukrepi z vidika učinka, ki ga lahko imajo na te svoboščine. Prvo vprašanje, ki si ga zastavljam, je naslednje. Ne bi si želela, da bi te nevarnosti, o katerih smo govorili, nevarnosti za, na področju kibernetske kriminalitete, ne so razmerno napihnili. Zakaj to pravim? To pravim zato, ker ste vi omenjali ameriški model, 17 milijard dolarjev letos so porabili, kot, to citirate kot model, ki bi ga morali mi povzeti. Jaz imam določene pomisleke glede ameriškega modela na to temo, sploh če pogledamo uh, to obsesijo, ki vlada na področju kibernetske varnosti od zadnjih volitev, uh, kibernetski napadi naj bi bili zaenkrat ni nobenega resnega dokaza. Tako da ja, odvračilni ukrepi nujno, uh, mislim pa, da moramo jasno opredeliti, kakšna mm, je tista nezakonita vsebina, ki se posreduje preko spleta. Še posebej zato, mm, ker je pomembno, da se ne krši svobode govora. Prva stvar, o kateri je govora, ko govorimo o zločinskih eh, namerah eh, in o sovražnih namerah sovražnost ni nujno kriminalna, ni nujno zločin. Ne vem, morda smo se napak razumeli, ampak mislim, da moramo biti zelo jasni, kar zadeva to, kaj je nezakonita osebina in kaj ni. No in če zaključim, sodelovanje med internetnimi platformami je nujno, ko gre za odstranjevanje nezakonitih osebin, podarjam nezakonitih, in to sodelovanje je lahko tudi tvegano z vidika svobode govora, svobode izražanja, svobode medijev. Sploh, če pogledamo način, kako se je Google odločil, da bo iz svojega sistema iskanja po spletnih stranih izključil informacije in podatke iz ekstremističnih virov. Ne gre nojno za kriminalne zgodbe. Zdaj, skrajno še ne pomeni nezakonito. In, eh, torej, sodelovanje med internetnimi platformami je pomembno, ampak to je lahko zelo tvegano z vidika sloboščin, kot rečeno. Hvala. Hvala, Barbara. In še Ana Gomez kot zadnja. Ja, hvala. Gospod komisar, vprašala bi vas, ali je vam, se pravi komisiji, uspelo države članice pozvati k temu, da poskušajo identificirati ranljivosti glede kibernetske varnosti v lastnih sistemih, na ravni vlade naprimer, eh, ali naprimer koliko podjetij naprimer nadzirajo dejansko kitajske podjetja, kot je Huawei, ki zahtevajo, da se podatki hranijo na kitajskem, iz takšnih ali drugačnih razlogov. Ali dejansko lahko govorimo o kibernetski varnosti, če pa v bistvu uh, ni nobenega občutka za ranljivosti, ki jih izkazuje naš vlastni sistem. In to je samo en primer, ta, ki sem ga podala. Se prečujem, kolegi, ravno se pogovarjamo o dnevnem redu za prihodnji teden. Res je težko. Hvala, Ana. Tako da pa prosim komisarja za nemogoče in da odgovori na vsa ta vprašanja v zelo kratkem času. No, naslednja točka je mimo grede še ena točka, kjer bo z nami ekipa z komisije, tako da bi vas prosil za nekoliko potrpljenja, eh, da komisar lahko odgovori. Julian, izvolite, če se lahko lotite odgovorov. Jaz veseljem. Hvala lepa za vašo angažiranost na tem področju. Mislim, da to je pomembno. Eh, prav tako to kažejo vaše vprašanja, namreč kažejo na to, da je vaš odbor še kako upleten v spremljanje razmer. Zdaj ne vem, ali bom uspel ustrezno odgovoriti na vsa vprašanja. Če ne bom, prosim, podsukajte me za rokav kasneje, da vam eh, posredujemo informacijo kasneje. Glede vprašanja, ki ga je zastavila gospa Metzola in kar je potem ponovil tudi gospod Boni, namreč ali smo prepričani, da z vsemi temi predlogi ustvarjamo nekaj, kar je smiselno, nekaj, kar pije vodo, nekaj, kjer institucije in eh, pobude, ki jih predlagamo, lahko delujejo komplementarno. Ja, upam, da ja. Želim si, želim si trditi, da ja. Zaveram se, da je to dokaj zapleteno, ampak eh, v bistvu gre za tole. Okrepiti je potrebno eniso, kajti cela vrsta ulog je, ki jih ta igra v smislu poročanja, pripravljanja, certificiranja, in seveda tudi odzivanja v primeru nepada in vse to je potrebno ukrepiti in tu želimo unesti nekaj več odgovornosti in zagotoviti bistveno bolj okrepljeno agencijo Enisa. Ampak tu je tudi agenda okrog priprav na prihodnost in zato mislim, da moramo resnično pospešiti naše raziskave na tem področju in želimo ustvariti mrežo raziskovalcev z nekakšnim raziskovalnim vozliščem eh, v osrčju vsega skupaj. To je bistvo, to je ta raziskovalni vidik. Potem je tu veliki ziv z vidika kibernetske kriminalitete. Treba je graditi na Europolu in na vlogi Europola EC3, eh, e to mislim, da je sedaj že mednarodno priznan center odličnosti za boj proti kibernetski kriminaliteti. Okrepiti želimo delo na tej ravni. No in potem je tu še obrambni element. No in ravno na tem področju obrambe pravimo takole. Prva inštanca, in tu delno odgovarjam na vprašanje gospoda Depreja, prva inštanca je ta, da kibernetska obramba v ožjem smislu predstavlja odgovornost držav članic ampak mi želimo preučiti tudi možnosti za to, da jim pomagamo in da jih podpiramo. Skupaj s državami članicami torej hočemo preiskati možnosti za uporabo novega Evropskega obrambnega sklada za financiranje aktivnosti na tem področju in skupaj z NATO želimo preiskati obrambno razsežnost usporedno z zelo široko civilno razsežnostjo tega izziva. Tako da to, kar predlagamo, je po mojem mnenju nek ustroj, ki učinkovito lahko deluje z roko v roki. Skupaj z vašim nadzorom pa upam, da, da bomo lahko zapolnili vrzeli oziroma odpravili pomankljivosti v naših predlogih. Rad bi se dotaknil odgovora gospe Mecola glede online vsebin. Številni ste to omenjali. V tem trenutku je sodelovanje, ki ga imamo, zelo dobro prostovoljno sodelovanje, ki ga imamo, Eh, predvsem kar zadeva teroristične vsebine na spletu, vezano predvsem na umik vsebin na podlagi prijav, kot ste rekli. Problem je kje? Problem tiče v tem, da imamo upravka z velikimi razsežnostmi in tudi tempo je prepočasen. Zdaj na desetine tisočev strani ugašamo, ampak jih je na stotine tisočev. To delamo dokaj hitro, ampak zopet ne dovolj hitro, kajti v prvih urah ima zadeva največji učinek kot raziskave kažejo. Tako da, če želimo biti uspešni v tem delu našega eh, dela, da se borimo proti radikalizaciji na spletu, moramo pospešiti tempo. In to je ta izziv terorizma, na katerem delamo skupaj s podjetji, da skupaj z njimi nekako avtomatiziramo ta proces, da izkoristimo napredne tehnologije in če se le da, morda celo preprečimo, da bi stvari sploh prišle na splet v prvi vrsti. Zavedamo se, da je to težko iz več razlogov. Gospa Sagentini sprašuje o tem, ali na nek način to delo prepuščamo zunanjim izvajalcem. Moj odgovor je, da platforme in spletne storitve nosijo pomembno odgovornost. Če se te platforme uporabljajo za razširjanje nezakonitih vsebin. In eh, zato želimo skupaj z njimi, s platformami, delati ravno na odzivu na to vrstno zlorabo teh platform. Številni izpostavljate vprašanje, ki nikakor ne zanikam, je težko vprašanje in sicer sama definicija nezakonite vsebine. Imamo definicije v evropski zakonodaji in imamo definicije v nacionalni zakonodaji. Znotraj posameznih držav imamo torej obe veljavni definiciji oziroma oba veljavna nabora definicij nezakonitih vsebin in zato želimo še naprej voditi razpravo o čim večji harmonizaciji našega pristopa eh, tam, kjer morda obstajajo določena razhajanja. No, pri vsem tem, tu odgovarjam na vprašanje gospe Spinelli, se zelo dobro zavedamo, pomena spoštovanja svobode izražanja in drugih temeljnih pravic na tem področju. Karkoli bomo predlagali, bo strogo sorazmerno in mm, potrebno. Zdaj, primer ZDA sem citiral z vidika ilustriranja, kako velike investicije so potrebne na tem področju. Ne zato, da bi zagovarjal ameriški model na tem področju, mi skupaj pa moramo opredeliti evropski pristop in model, ki bo pravi za EU. Strinjam se z gospod Sipl, da je ozaveščenost, higijena, digitalna higijena ključni sestavni del naših prizadevanj, da se moramo boriti tudi proti uh, drobni kriminaliteti, kajti na internetu je dejstvo, da se uh, cel kup malih kaznevih dejanj potem sestavi v velikanski problem. Vprašanje šifriranja bo eno od elementov v svežnju, ki ga bomo predložili prihodnji teden in tudi o tem bomo govorili pred tem odborom, ampak lahko vam zagotovim, da se še kako zavedamo tega, da moramo podati ustrezne predloge za uh, reševanje m, mm, problema enkripcije, šifriranja v kazenskih preiskavah. Seveda pa ne smemo pri tem dregniti v pozitivno plat šifriranja, ko gre za našo lastno kibernetsko varnost. Potem virtualne valute. O tem je govora v predlogu glede plačil, ampak direktiva o plačilih ne govori o zlorabi virtualnih valut v kriminalne namene, temveč govori o zaščiti pred goljofijami pri vseh oblikah plačil, vključno z virtualnimi plačilnimi sredstvi glede odvrčilnih eh, ukrepov in obrambnih ukrepov, to je izpostavil gospod Deprej. Upam, da sem del odgovora že podal. No, ampak v tem trenutku se področje kibernetske obrambe predvsem izvaja oziroma rešuje na ravni držav članic. Ampak eh, odvrčilni ukrepi sodijo v širši smisel obrambe, kajti 99 odstotkov napadene površine morda ne, ne sodi v vojaški sektor, ampak predvsem v javni in zasebni sektor. Tako da, kar zdeva to odvračanje, mislim, da se moramo lotiti potencialno ogromnega področja potencialnih napadenih površin področji, ki ne sodijo v pristojnost ministrov za obrambo in zato potrebujemo celovit pristop k odvračanju in da torej združimo celotno paleto ukrepov, ki jih lahko ponudijo evropske ustanove, skupaj seveda sodelovanjem z NATO. Strinjam se, da nas čakajo pomembni izzivi, kar zadeva varnost eh, v širšem smislu in eh, veselim se, da se bomo o tem lahko še pogovorili v prihodnje. Če sem morda zgrešil kakšno vprašanje, me prosim kontaktirajte. Ključni eh, izziv pa se meni zdi, kako to delo uspešno popeljati zdaj naprej. In seveda se skupaj začne pri komisiji. Veliko komisarjev se ukvarja z različnimi vidiki te problematike. Podpredsednik Ansip, gospa Jurova, gospod Avramopoulos, jaz in še kar nekaj drugih, tako da tudi mi moramo stvari spraviti v red. To poskušamo storiti z vrsto predlogov, ki smo jih predstavili, ampak zdaj moramo skupaj s svetom in parlamentom delati na tem, da te predloge, še posebej zakonodajne predloge, popeljemo naprej in potrebujemo vašo pomoč, da to lahko storimo, kajti če tega ne bomo uspešno koordinirali, potem eh, obstaja nevarnost, da se bodo ti predlogi nekako začeli prekrivati na različnih ravneh in potem bo pobuda na nek način zamrla. To pa si ne moremo privoščiti, kajti nujno moramo napredovati pri tej tematiki. Hvala lepa. Komisar, preden odidete, naj samo povem, gospa Mecole je povedala že na začetku, eh, gospa Laurestin in Barbara Speneli je to potem tudi na nek način izpostavila, namreč gre za izredno veliko kompleksnost vašega portfelja. Prihodnji teden boste tu govorili bomo o PNR-ju, o šifriranju, o boju proti terorizmu z drugega vidika, tako da rad bi se vam zahvalil za delo, ki ga upravljate vi, svojo ekipo, Čevena in ostali. Mislim, da ste vedno pripravljeni priti pred ta odbor, ko vas povabimo, zato se vam zahvaljujem. In vaše delo ima pomemben vpliv tudi na številna občutljiva področja našega dela, kot eh, zasebnost in podobno, tako da eh, mislim, da moramo nadaljevati s tem eh, sodelovanjem. Eh, to vprašanje kibernetske varnosti, kibernetske kriminalitete, to je povezano, to je zelo pomembno in strinjam se, da potrebujemo zelo tesne stike s komisijo in številnimi komisarji na tem področju in eh, tu moramo delo vsekakor peljati še naprej v našem odboru. Eh, vsekakor pa se vi vedno odzovete na vabilo in veselimo se snedenja z vami prihodni, te nekomu govorili o še državnejših vprašanjih. Hvala lepa, kolegi, za vaše vprašanja. Uh, imamo zelo natrpan urnik še enega prihodnje tedne in poročate še enemu odboru, kaj ne, odboru za terorizem, tako da imate kar veliko dela. Hvala, kolegice in kolegi. Samo še ena točka nas čaka danes popovdne. Komisar, vam pa hvala. Colleagues, we can move straight to the, our final debate, uh, point 11 this afternoon. Tako, zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu za današnje popovdne. Če se nam kolegi z komisije lahko pridružijo, jaz pa bom počasi podal uvod v to točko. Jezer gre za poročanje o trenutnem stanju eh, izvajanja proračuna za leto 2017 na področju migracij in notranjih zadev. Hvala vsem tistim kolegom, ki ste prisotni danes tu za razpravo o tej točki. Čaka nas torej predstavitev strani komisije na mestne generalnega uh, direktorja v generalni direkciji za notranje zadeve. Predlagam, da kar začnemo. Gospod Simon Morgi je odgovoren za tem področju v generalni direkciji za notranje zadeve, tam je na mestnik generalnega direktorja in eh, konkretno bomo obravnavali poročilo o delu za leto 2016, eh, status izvrševanja proračuna za leto 2016, 16. bo vključevalo tudi predstavitev o delu za leto 2016, tudi razrešnica eh, in potem tudi predstavitev o statusu izvajanja proračuna za leto 2017 kot sestavni del naše vloge nadzora pri poglavju 3, varnost in državljanstvo večetnega finančnega okvira in pa kontekst eh, osnutka spremembe proračuna številka 5 za proračun za leto 2017 kot sestavni del 275 milijonov evrov, ki jih eh, prenašamo iz sklada AMEF v novo ustanovljeni sklad za trajnostni razvoj. Torej, nekateri poznate vse podrobnosti, nekateri pač ne. Vse skupaj pa nam bo predstavil Simon, nam eh, stvari razložil, potem posledi še izmenjava mnenja. Izvolite, beseda je vaša. Thanks, Hvala lepa, predsednik. Predlagam, da vse skupaj na nek način predstavim kot celoto, da boste videli, kaj se je vse odvijalo v letu 2016, obenem pa vam bom podal tudi uh, informacije o tem, eh, kaj se dogaja v tem trenutku, ne le kaj se je dogajalo pred devetimi, desetimi meseci in da boste dobili tudi občutek, kje stojimo pri izvrševanju proračuna, eh, pri nekaterih ključnih izzivih in morda še kakšen košček statistike, ki vam bo pokazal učinek tega, kar počnemo skupaj. Nekoliko manj se bomo sredotočali na tiste točke, ki jih je Julian že omenil, mislim, da nima smisla, da ponavljamo. Naj začnem s tem, da povem, da je bilo leto 2016 po mojem mnenju še eno dokaj zahtevno leto za generalno direkcijo za notranje zadeve, kot vi veste v tem odboru, verjetno bolje kot kdorkoli drug. Eh, mislim pa, da lahko trdimo, da smo dosegli zelo otepljiv napredek, zelo otepljive rezultate, tako na področju migracijske politike, varnostne politike. Mi na naši strani še naprej implementiramo naš eh, celovit pristop k migracijam, kar opredeljuje tudi Evropska agenda eh, za migracije in morda eh, vam lahko poročam po poglavjih te agende. Torej, kaj smo storili za zmanjšanje in preprečevanje nezakonitih migracij, eh, krpitev meje varnosti na zunanjih mejah, potem zaščita uh, oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, tudi jih razdeva zakonite poti v EU, kako izboljšujemo učinkovitost vračanja za tiste, ki nimajo pravice prebivati v EU in kakšen napredek smo dosegli pri. Uh, oblikovanju zakonitih migracijskih kanalov v prid evropskemu gospodarstvu. Na področju varnosti se seveda še vedno osredotočamo na prioritete opredeljene v Evropski varnostni agendi, boj proti terorizmu, radikalizaciji, organiziranemu kriminalu, trgovini oziroma tehotapljenju ljudi, kibernetska kriminaliteta in eh, Julian je s svojim prihodom samo skupaj dal zelo velik politični pomen in eh, nek kvantni preskok v hitrosti je bil pomemben in nujen, zato da smo lahko sledili številnim političnim pobudam, ki jih je on eh, zelo hvale vredno sprožil. Preden se lotimo tega, kar smo dosegli leta 2016, naj vam eh, napovem ključno številko, ki se mi zdi pomembna. Priča smo absolutno dramatičnemu povečanju v proračunski odgovornosti in v uh, številkah, s katerimi imamo upravko v naši direkciji. Leta 2015 smo imeli 1,7 milijarde evrov na voljo, leta 2016 pa se je ta številka skoraj da podvojila. Za 1,7 milijarde je poskočila na 3,2 milijarde evrov v letu 2016. Torej. Prav tako smo poskušali, in to bo tudi jasno iz letnega poročila o delu, skušali smo uporabiti zelo jasne. Mm, kazalnike uspešnosti, ključne kazalnike, te si je vredno pogledati, če morda še niste imeli časa. Kajti, ko se pogovarjate z vašimi voljivci, eh, vam to ponuja resne elemente o dodani vrednosti na evropski ravni. Nekaj bom skušal danes v svoji predstavitvi tu navreči, eh, z veseljem pa vam pošljemo tudi kakšen opomnik na eni, dveh stranih, kar vam bo lahko veliko pomoč pri komunikaciji z vašim volilnim telesom. Kaj smo torej dosečili, dosegli leta 2016, da dobite tudi nekakšen preokus za leto 2017? Začnimo z nezakonitim priseljevanjem. Mislim, da smo zelo jasno, da videli, da se je število nezakonitih prihodov bistveno zmanjšalo v letu 2016, predvsem zahvaljujoč našemu delu in tesnemu sodelovanju s tretjimi državami in določenim pobudam, ki so namenjene eh, boju z in eh, razgradni omrežji za tihotapljenje. Leta 2016 je izjava EU Turčija pomenljivo vplivala na število novih prihodov. V prvem let delu leta 2016 smo videli, da so mm, do 10 tisoč ljudi na dan eh, sprejemali na ozemlju EU po uveljavitvi izjave EU Turčija je to padlo na 80 na dan. Prav tako, kot smo že dejali, smo bistveno znižali tudi število smrtnih eh, žrtev. Še naprej sodelujemo s tretjimi državami. Leta 2017 smo že imeli razpravo za Libijo z Nigerjem, prav tako delamo z določenimi ključnimi partnerskimi državami in tudi s kolegi v službi za delovanja. Prav tako smo v letu 2016 bili priča vse večji osredotočenosti na vračanje tistih, ki niso upravičeni ostati na ozemlju EU in ki niso dobili mednarodne zaščite. Eh, o tem smo imeli že dolgo razpravo in eh, dogovorili smo se, da se bom eh, vrnil še z nadaljnimi podrobnostmi za poglobljenejšo razpravo na to temo. To podpira seveda tudi kar nekaj sredstev državam članicam. Če vam dam primer, leta 2016 so države članice porabile približno 106 milijonov evrov sredstev na področju vračanja. S tem delo nadaljujemo v letu 2017, obenem pa seveda počnemo vse za spoštovanje temeljnih pravic in eh, naša, naš namen je, da bistveno okrepimo tudi pomen Evropske agencije za meje in obaljno stražo, eh, ki ne postane nekakšna, nekakšen operativni ud za vračanje v Evropski uniji. Učinkovito vračanje je ključni element, eh, če želimo odvračati ljudi od eh, nevarnih, nezakonitih poti v EU, sploh tisti, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite. Leta 2016 je bilo še nekaj drugih pomembnih elementov, zdaj imamo 11 evropskih eh, migracijskih eh, oziroma časnikov za zvezo za področje migracij eh, na ključnih lokacijah Srbija, Tunizija, Neger in drugod. Delajo v delegacijah EU v mm, zadevnih tretjih državah. Prav tako smo v okviru Europola vzpostavili center za boj proti tih otapljenih ljudi pri Evropolu, Interpolu, Mednarodnem kazenskem sodišču, Evropsko agencijo za meje in obalno stražo eh, in drugimi. Skušamo zagotoviti enotno točko, ki podatke o teh otapljanju posreduje policijskim organom in da lahko ustrezno potem ukrepamo v Evropski uniji in v tretjih državah. Glede upravljanja z mejami naj izpostavim operaciji Triton in Poseidon leta 2016 so se te operacije v Srbzemlju izvajale potem še naknadno. Na srednje sredozemski in vzhodno sredozemski eh, poti smo tako rešili 620 tisoč življenj, to je zelo konkreten pozitiven prispevek. Če to povežemo s proračunom, to smo zagotovili približno 76 eh, milijonov evrov nojne pomoči v okviru ISF e za pomoč eh, pri operacijah iskanja in reševanja. Mm, pogosto mm, je težko najti ustrezno ravnovesje glede na različne eh, dejavnike privabljanja in odvračanja. Leta 2016 smo sprejeli uredbo o evropski Eh, meni na obalni straži, 6. oktobra 2016 to stopilo v veljavo, o tem smo govorili že večkrat, ampak zdaj vidimo, da ta agencija že začenja imeti tiste kapacitete, ki jih potrebuje, zato lahko igra ključno vlogo pri krepitvi upravljanja naših zunanjih meja. Uh, imamo že popolne ocene uh, mobilnosti, potekajo operacije testiranja pri pametnih mejah. Mislim, da smo tudi že dosegli zelo pomemben napredek sploh v zakonodajnem procesu. Dosegli smo politični dogovor glede sistema vstopa in izstopa. Upamo tudi, da bo predlog ETIAS do konca leta 2017 eh, ugledal luč sveta. Žarične točke, tudi to bi rad na kratko izpostavil, tu je naša ekipa upravila ogromno dela pri razvoju koncepta žrtvičnih točk, eh, standardne operativne postopke, ki omogočajo različnim službam eh, tako eh, prva pomoč kot psihološko svetovanje, pravno svetovanje, varnostne preverbe. Vse to dobro deluje v podporo tistim državam članicam, ki so najbolj prizadete in mislim, da taj lahko že trdimo, da Migranti, prosilci za azil, ki prihajajo na naše ozemlje, so podvrženi ustreznim preverbam in bili smo deležni tudi zelo strogega preverjanja strani računskega sodišča, ki je ugotavljal, da ta sistem deluje in da je uspel izboljšati sistem upravljanja z migracijami v Italiji in Grčiji. In eh, oktobra bomo kasneje predstavili še nekaj dodatnih smernic za delovanje želičnih točk, ker bo še nadalje razvilo ta koncept. Ne povem ob tej priložnosti, da se tri države članice, ki se soočajo z največjim pritiskom na zunanje eh, meje, eh, bile deležne naše podpore v letu 2016, približno 210 evrov nujne pomoči v okviru ESF, Bolgarija 130 milijonov, Grčija 40 milijonov, Italija 40 milijonov. Glede azila, kot se vsi zavedate, je komisija predlagala reformo eh, skupnega evropskega azilnega sistema leta 2016. Mi bi si vsekakor želeli hitrejšega napredka pri pogajanjih, to ste verjetno tudi zasledili v eh, naših sporočilih. Menimo, da je sedaj morda potrebno dovoliti, da se ta predlog glede agencij eh, odvije naprej, potem se lahko pogovarjamo naprej glede Dublina. Ampak Dublinska uredba in reforma skupnega evropskega azilnega sistema je ključni element za delujočo delujoč evropski migracijski in azilni sistem. V nasprotnem primeru bomo imeli še naprej upravka situacijo, kjer se ena ali dve države članici soočata z nepoštenim velikanskim pritiskom eh, in bodo potrebovali več podpore. Leta 2016 smo bili priča tudi nadaljnemu napredku glede eh, premestitev. Če eh, vam dam najnovejše številke, do konca septembra mm, smo bili priča nekaj več kot 9000 premestitvam iz Italije, 20 tisoč iz Grčije. Danes popovdne je komisar tudi bil vprašanje o tem, kako vidi nadaljevanje Eh, teh premestitev in upravičenosti posameznikov do tega programa v Grčiji, ne bom zdaj govoril o tem. V eh, našem proračunu smo prav tako zagotovili kar nekaj sredstev za eh, to, več kot milijardo evrov smo dali na voljo v, za podporo tem schemam. Glede preseljevanja vidimo možnosti za preselitev državljanov tretjih držav, ki potrebujejo zaščito po zakoniti poti, ne da bi morali ti plačevati tih otapce. Gre namreč za integralno uh, komponento naše zilne politike in tudi jasen signal naše solidarnosti, solidarnosti EU do tretjih držav, ki gostijo veliko število eh, beguncev. Konec leta 2015 eh, smo začeli s prvim vseevropskim eh, sistemom preselitev in uspelo nam je približno 23 tisoč ljudi že preseliti z velikim številom sircev v okviru izjave EU Turčije. Ampak to verjetno še ni dovolj, mislim, da je treba nadaljevati eh, v tem duhu in če pogledamo naprej, smo zdaj lansirali eh, tudi mm, zbiranje zavez, zato da se državam članicam zagotovi podpora eh, za preselitev tja do 50 tisoč oseb do konca oktobra 2019. Dosegli smo bistveno mm, tudi možnost finančne podpore za države članice, približno pol milijarde evrov je na voljo za to v naslednjih dveh letih in računamo na države članice, da bodo sprejeli ambiciozne zaveze. Trenutno imamo zaveze za približno 25 tisoč eh, preselitev, kar je kar dober začetek v tej fazi. In zdaj se želimo osredotočiti ne le na Sirce iz eh, Jordanije, Libanona in Turčije, to je zelo pomembno, ampak tudi na preseljevanje iz Severne Afrike in iz Roga Afrike, da lahko eh, ponovno ljudi odvračamo od tega, da plačujejo te hotapce in da tvegajo svoje življenje. In to počnemo seveda z roko v roki z UNHCR-jem, eh, da bi na ta način eh, podkrepili mehanizem za eh, nujno evakuacijo iz Libije v Neger, v Čad in potem preselitev v EU. Odziv zaenkrat je bil dober in to je, mislim, da zelo pomembno potem privabljanje eh, visoko sposobnih državljanov tretjih držav in eh, boljša integracija držav, nedržavljanov EU, ki eh, zakonito prebivajo v EU. To je izjemno pomembno. Kot veste, smo že pripravili predloge za reforme direktive o modri kartici 7. junija 2016 z našim akcijskim načrtom za integracijo, na kateri ste verjetno tudi videli v srednjeročnem pregledu, da smo zdaj sprožili ideje o pilotnih projektih za zagotavljanje zakonitih migracijskih poti za številne države, predvsem imamo v mislih Gvinejo, Gambijo in nekatere severnoafriške države. Zdaj pa še na kratko radikalizacija in terorizem. Leta 2016 smo veliko delali na tem, da se borimo proti načinom, na katere izvajajo napade center za preprečevanje terorizma, je bil oblikovan v Europolu leta 2016, to je bilo januarja. Tako se zdaj bolje izmenjujemo podatke med različnimi oblastmi v državah članicah, borimo se proti radikalizaciji, to smo zdaj še okrepili. Julian je prej povedal, da se borimo proti radikalizaciji in propagandi na spletu nekaj napredka smo dosegli, čeprav morda potrebujemo še več dela, kar zadeva sodelovanje s spletnimi podjetji, zato da odstranimo teroristične vsebine. Kar zadeva zakonodajo, kriminalizirali smo pranje denarja, bolj nadziramo velike denarne tokove, prav tako zamrzujemo premožje kriminalcev in ga tudi zasegamo in zasegamo izvajamo zaplembe, to je zdaj zelo pomembno, zdaj moramo prejti na novo raven zaščite, samo povezava z financiranjem, kar zadeva financiranje notranje varnosti za leto 2016. Države članice so porabile 11 milijonov evrov za to, da preprečujejo krizne situacije, vključeno z terorizmom in mehanizmi zgodnjega obveščanja. Prav tako imamo nove pravile glede, nova pravila glede PNR. To smo posodobili leta 2016, tudi to je pomemben dosežek, mislim, da je to ključnega pomena če želimo v Evropski uniji identificirati tvegane potnike, ki jih oblasti in organi pregona že poznajo. Leta 2016 smo predlagali tudi nove ukrepe glede preprečevanja trgovine z drogami, imamo nov predlog glede psihoaktivnih snovi. Svet in parlament sta se dogovorila, da bodo revidirala tudi direktivo o strelem orožju. Zagotovili smo 35 milijonov evrov v ta namen. Države članice so ta znesek porabile leta 2016. Nič ne bom povedal o kibernetski kriminaliteti, mislim, da je komisar King na dolgo in široko govoril o tem, ampak podati vam želim dve številki, ki sta mi res ostali v mislih, ko sem se pripravljal na to. Gre za dva kazalnika uspešnosti, zato da boste poslance vedeli, kaj se je spremenilo. Če si pogledamo sistem SIS, podatki v sistemu SIS za leto 2016 so bili podatki, ki, do katerih so države članice dostopale 3,9 milijarde krat. In vidimo, da je veliko več tudi zadetkov pri teh poizvedbah. 30 odstotno povečanje je bilo leta 2016, zadetko je bilo 200 tisoč. Kar zadeva statistiko, mislim, da je to zelo pomembno, kaj ti kaže, da je naše delo res delo, ki zagotavlja dodano vrednost. Vi postavljate zakonodajni okvir, mi pa potem zagotovimo učinek na terenu. Zdaj pa na kratko moj opis spremljanja nadzornih zahtev. Če si pogledate, kaj meni računsko sodišče v zvezi s tem in kaj meni naša revizijska služba, notranji sistemi delujejo dobro, zadovoljivo. 2015 smo dobili pozitivni sklep, kar zadeva neposredno upravljanje, leta 2016 pa je računsko sodišče znova potrdilo, da so prepričani, da je ocena komisije glede stopnje zagotovil, ki jo zagotovijo nadzorni sistemi držav članic ustrezna in komisija po mnenju sodišča ustrezno nadzoruje porabo strani držav članic. Res je, kadrovanje je zahtevno vprašanje, to veste tudi vi. Nekateri ključni kazalniki glede nadur so res zaskrbljujoči. Mislim, da povečanja proračuna še nismo izenačili s povečanjem ustreznega števila ljudi. Zato vam lahko povem, da je v moji zgradbi veliko utrujenih obrazov. To me res skrbi, zato ker mislim, da moramo skrbeti tudi za osebje, kar zadeva izvajanje proračuna za leto 2017. Čisto na kratko, zato da vam podam pregled, rekel bi, da je uspešnost v širokem ali v splošnem v skladu s pričakovanji na dveh mestih nam ne uspeva, še posebej kar zadeva reformo Dublina. Veliko financ smo dali na stran za to, da bi izvedli reformo Dublina, tega pa zaenkrat še ni. Zdaj pa bomo to porabili za preselitve, zato da bomo poskrbeli, da s temi sredstvi pomagamo ljudem, ki potrebujejo zaščito. In še eno področje, kjer zadeve ne tečejo tako, kot bi pričakovali, gre za prostovoljno človekoljubno schemo za premestitve kmalo bom šel v Ankaro in upam, da bom dosegel preboj v zvezi s tem. Ampak to pomeni, da nam še ni nujno uspelo izkoristiti vseh sredstev, ki jih imamo na voljo, ampak pripričan sem, da bomo do konca leta zagotovili polno absorpcijo sredstev, ki jih imamo na voljo. Kar zadeva stopnje porabe, številke z konca septembra, mislim, da smo pri 72 odstotkih, proračun je 3 milijarde, konkretno to pomeni, da smo porabili 2,2 milijardi. Govoril sem o preselitvah, o tem ne bom več govoril in morda bi tukaj končal. Upam, da sem vam s temi kazalniki predstavil dobre primere, kako naše delo res zagotavlja dodano vrednost in kako skupaj dosegamo res ambiciozne politične cilje. Hvala. Hvala, Simon, to je bil pa res podroben in celovit nastop. Prav neverjetno je, da smo dobili poročilo za leto 2016 konec tega dneva. Številni odbori verjetno v znan govorimo o tem, govorijo o tem, mi pa imamo to konec dneva. Težko je iti skozi vsa politična področja. Koliko časa imamo? Dovolj, gospod Mecola želi besedo. Izvolite, gospod Mecola. Roberta. Hvala, Klod. Posvetiti sem se želela eni točki in sicer vračanju. Če se prav spomnim, ste omenili številko in sicer 106 milijonov evrov večkrat sem na to že upozorila danes in to sem sporočila različnim gostom v našem odboru, ampak če številko ekstrapoliramo in jo povežemo s političnim sporočilom, ki ga je Unija pošilja, namreč, da število uračen ni spremljivo, potem moramo nekaj storiti. Če želimo imeti priseljensko politiko, ki je verodostojna in učinkovita, moramo biti bolj uspešni. Torej, teh 106 milijonov evrov, je to 106 milijonov porabljenih evrov ali so to samo zaveze? Če ste porabili 106 milijonov evrov, me zanima, zakaj? Veliko sklepov sveta je, ki govorijo, da je treba ukrepiti prizadevanja. Veliko dokumentov govori o tem, da moramo ukrepiti sodelovanje s tretjimi državami. Veliko je izjav, v katerih je navedeno, da moramo storiti več od teh 36 odstotkov, o katerih govorimo za obdobje 2014-2015. Če upoštevamo vračanje na Zahodni Balkan, seveda, drugače je številka 27 odstotkov. Po mojem mnenju je to visoka številka. Mene pa zanima, kakšni so otepljivi rezultati. Mislim, da je to zelo neučinkovit način za izvajanje te politike. Omenili ste skok iz 1,7 na 3,2 milijarde evrov. Gledano so razmerno. Kako je to v primerjavi z drugimi sektorji? To je res veliko povišanje v enem letu. Kakšna je analiza tega, ki bi jo lahko vi naredili? Pogledal sem si, naprimer, humanitarno pomoč. GD sodeluje glede humanitarne pomoči v Grčiji, pa tudi v Turčiji ste aktivni. Ampak res ta skok je res večji, kot bi pričakoval za leto 2016. Še kakšno vprašanje? Gospod Winberg, ste imeli vprašanje? Ne. Dobro. Simon, hvala in lepo prosim, da odgovoriš na ti dve vprašanji. Najprej, kar zadeva vračanje to so zaveze, kar pomeni, da sredstev še nismo v celoti porabili. Kako bi opisal napredek leta 2016? Mislim, da je prišlo do izboljšanja glede glavne številke, kar zadeva ljudi, za katere je bila sprejeta odločitev o vračanju. Mislim, da smo prišli na 46 odstotkov. Ampak, ko smo imeli razpravo o vračanju pred kratkim, sem v trenutku odkritosti povedal, da 46 odstotkov ne pomeni veliko, številka pa je dejansko še slabša, kajti v tej številki imamo zelo veliko vračanja z Zahodnega Balkana, zato ker gre za liberalizacijo vizumskega režima, oni zdaj sodelujejo z nami, ker drugače bomo suspendirali izvajanje tega mehanizma. Če si pogledate nekatere druge tretje države, so številke nizke, mali 4,5 odstotkov, druge države imajo stopnje manj kot 10 odstotkov, zato mislim, da moramo zdaj res zavihati rokave in doseči boljše rezultate. Pred razpravo, ki smo jo imeli glede vračanja in ponovnega sprejema, sem dejal, da smo naredili nekaj korakov naprej v zadnjih tednih dosegli smo dogovor z Gvinejo, to je zelo pomembno. To je država, ki je zelo pomembna za Italijo, kar zadeva število prihodov v okviru standardnega operativnega postopka. Tudi z Bangladešem smo dosegli sporazum. Z Bangladešem je bilo treba iti kar daleč, začeli smo tudi razpravo o odvračanju. Tudi z Gambijo smo govorili, gospod Mišel, ki je direktor, to pokriva Šli bomo tudi v Etiopijo, to bo ta vikend. Gre za res težko delo, ampak to moramo upeti v svoj pristop z zunanimi partnerji in mislim, da bodo pravne migracijske poti zanimive, zato ker bodo ljudje dobili pravo pot v Evropo. Dejansko potrebuje Evropa kvalificirane in polkvalificirane delavce. Gre za 106 milijonov evrov, to zveni zelo veliko, ampak dejansko je to zelo malo, zato ker poskušamo spodbuditi tudi prostovoljna vračanja. Mislim, da potrebujemo možnost prisilnega vračanja, zato da bodo ljudje začeli prostovoljno se javljati za vračanje. In mislim, da se rezultati že vidijo. Poglejte Libijo leta 2017 s pomočjo financiranja iz proračuna EU je IOM zagotovil 7000 prostovoljnih vrnitev državljanov iz Libije. Iz Libije v države izvora. Prej sem govoril o delu na področju preselitev. Naša prizadevanja na tem področju podpirajo UNHCR oni pozivajo k temu, da se evakuira ljudi iz Libije v Niger in Čad. Govorimo tudi o prostovoljnih vrnitvah. Tisti ljudje, ki niso upravičeni do zaščite in nimajo statusa begunca, bodo dobili financiranje EU, zato da se lahko vrnejo domov na dostojen način. Tudi z Afganistanom iščemo skupno pot naprej, zagotovili smo tudi svežnje za prostovoljno vračanje tam in še en primer je Italija. Zagotovili smo veliko financiranja za mednarodno organizacijo za migracije ali IOM, zato da začnejo izvajati programe prostovoljnega vračanja v Italiji. Seveda pa bomo zato potrebovali še veliko več denarja v prihodnosti, če bomo to izvajali resno. Mislim pa, da bo zelo pomembno pogledati, kako hitro lahko Evropska mejna in obalna straža začne izvajati svoje delo, da bo imela dovolj kadra. Kaj ti, po mojem mnenju, bi morale azilne oblasti držav članic ob negativni odločitvi glede azila izdati tudi odločitev o vračanju, zato da bodo ljudje lahko vrnili. Elektronska pošta pa mora iti iz prestolnice v Varšavo. Poglejte, to je naš kandidat. Lepo prosim, da uredite logistične zadeve. Po mojem mnenju je to ključnega pomena če želimo ohraniti zaupanje državljanov, da bodo res verjeli, da imamo delujoč migracijski sistem in da bodo ljudje vedeli, da lahko dobijo zaščito, če si jo zaslužijo. To je ista plat medalje. Kar zadeva proračun, mislim, da noben drugi program v večletnem finančnem okviru ni dobil tolikšnega povišanja. To velja za vsa področja, jasno, seveda pa imamo zelo veliko povečanje na strani migracij, zato da se lahko odzovemo na podporo, ki je potrebna v Grči in v Italiji, zato da lahko podpiramo Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo. Proračun je torej večji. Res smo edinstveni na tem področju in kar zadeva osebje. Prej sem bil na področju zunanih zadev, ukvarjal sem se z odnosi EU in Turčijo. Ko smo imeli instrument EU-Turčijo, sem kar naenkrat dobil veliko osebja, zato ker so bili krediti povezani z denarjem. No, v razdelku 3 to ne velja. Moji kolegi niso dobili dovolj okrepitev strani drugih ljudi, čeprav imamo denarja več. Govorili ste o kadrovanju in o virih in tudi tukaj govorimo o tem. Naslednji teden bomo imeli več trialogov, več kadrovskih virov, več pritiska je tudi tukaj. Vem, o čem govorite, tudi v parlamentu je tako in to se seveda odraža pri delu poslancev, še posebej tistih, ki delajo na teh težkih dosjejih. To je res zahtevno področje pravosodje in notranje zadeve. Vem torej, o čem govorite, Simon, hvala za vaše delo. To bomo analizirali, ampak hvala vam in vaši ekipi in hvala lepo za predstavitev. Kolegice in kolegi, hvala. Hvala za vašo prisotnost na koncu seje. Hvala osebju, ki je ostalo z nami. Nadaljujemo pa jutri ob devetih upam, da veste, da se nekateri odbori sestanejo samo enkrat na mesec. Mi pa smo res nekaj posebnega. Dobili se bomo jutri ob devetih in še nekajkrat naslednji teden. Veselim se že srečanja z vami jutri ob devetih. Torej, najlepša hvala.